Kolegice in kolegi, začenjamo današnjo sejo. Točka 14, instrument za begunce v Turčiji, ki je bil predviden eh, kot zadnja točka, bomo, eh, to bomo premestili na danes do povdan, 10 do 10.30 in sicer eh, bosta Miriam Ferron, iz eh, generaln, pristojnega generalnega rektorata bo, pristojna, eh, bo prisotna. Um, um, četrta točka bo eh, obravnavana kot prva in razen tega eh, bo eh, seja koordinatorjev se začela malo prej, ob 17. uri, jutri pa bo tako, kot je predvideno. Če ni eh, nobene pripombe na dnevni red, eh, um, izhajam iz tega, da je bil dnevni red sprijet um, in sedaj eh, sprijeti zapisnikov vsej 21. in 22. februarja, če ni nobene pripombe, eh, so ta zapisnika s tem sprejeta. In s tem prehajamo na predstavitev študije o upravljanju in nadzoru skrbniških skladov. In sicer je bila ta študija v odboru za proračunski nadzor predstavljena včeraj in seveda tudi nas zelo zanima. E, gre za skrbniške sklade in tudi za instrument za uh, Turčijo in uh, kako to obravnavati v okviru proračuna. Um, prisrčno pozdravljam strokovnjake, ki bodo predstavili to študijo. Eh, takoj dajem besedo gospodu Nurisanu in gospi Zabal, eh, ki boste govorili na mesto Gabajija, ki se je danes opravičil. Ta študija je bila izdelana tudi na pobudo našega odbora, eh, gospodka Rara in gospodka Rara gospod Nunes Ferrer, eh, pa bosta predstavila tudi priporočila, eh, ki eh, so jih pripravili na, osno, na osnovi te študije. Gospod Muresan, hvala, gospod predsednik, ravno kar sem prispel eh, niste me videli, pravzaprav je eh, to moja krivda, ker sem šele prišel. Kolegice in kolegi, mislim, da je to pomembna točka, o kateri bomo danes razpravljali in tudi eh, čas eh, je primern za to. Evropska komisija, to smo videli v prejšnjem tednu, e, pripravlja nadaljevanje instrumenta za Turčijo. Videli smo predlog za podaljšanje v prejšnjem tednu, e, seveda je to tudi politična e, odločitev in šele potem e, bomo kot odbor, ki je pristojen za proračun, odločali o tem, ampak kljub temu je to pravi čas tudi, da se ukvarjamo s skrbniškimi skladi. Kako Eh, skrbniški skladi, kako jih je treba videti v okviru proračuna in kako so um, zavarovane tudi pravice Evropskega parlamenta pri, teh, pri, pri, tim, pri teh skrbniškem, skrbniških skladih. Parlament um, izpolnjuje svoje obveznosti in ko gre za zaveze za ta skrbniški sklad, eh, se to deloma izplačuje iz proračuna in to je zagotovljeno, države članice pa ne eh, izpolnjujejo vedno svojih obveznosti. Jaz vsem priporočam, da berete to študijo, kaj ti daje nam v pogled eh, tudi v to, kako Um, izboljšati delovanje teh skladov. In študija je prišla, prihaja do jasnega sklepa, da so skrbniški skladi tudi tveganje za integriteto proračuna Evropske unije in da demokratične um, varovalke v teh skrbniških skladih so prav tako um, dejavnik eh, tveganja. To je pravzaprav sklep iz tega. In tu vidimo, da je se vrnilo predvsem odločanje, medvladno odločanje. In če mislim, ni sprejemljivo, da če um, se, če si nekdo iznajde te skrbniške sklade, pravzaprav pa denar v eh, proračunu za to ni namenjen. Če države članice um, si um, pričakujejo od nas rezultate, potem um, je tako, da je treba zato zagotoviti tudi sredstva v evropskem proračunu. Če se ne zagotovijo ta sredstva in če se potem vzpostavijo eh, ad hoc skrbniški skladi na medvladni ravni, to ni prava rešitev. Prava rešitev bi bila naslednja, da imamo ustrezen proračun na ustrezni ravni, na primirni ravni z um, zadostno fleksibilnostjo in tudi z maržami za nepričakovane dogodke. Um, ali so bili dogodki 2014 um, nepričakovani? Ja. In tako bo tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru ta taki dogodki se bodo zgodili. Za prihodnost je pomembno, da bodi si, da sprejmemo večletni finančni okvir, ki Uh, uh, ki ne bo uh, pokrival vseh nepričakovanih dogodkov od 2020 do 2027, potem to ne bo primern uh, večletni finančni okvir, ki nima dovolj marš in dovolj fleksibilnosti in potem si tudi ne moremo, ne moremo izpolniti pričakovanj državljanov. Uh, um, nek eh, majhen večletni finančni okvir, ki ne bo uh, omogočil, da izpolnimo pričakovanja ali pa bo ta večletni finančni okvir bolj obsežen in bo zagotovil tudi primerno fleksibilnost in bo po obsegu soliden. In moj naslednji sklep je nujnost teh skrbniških skladov. Če si ogledamo instrument za uh, begunce v Turčiji. E, na milijone jih je tam in ta instrument je bila prebilna odločitev s tem. E, pomagamo beguncem v Turčiji in preprečujemo nezakonito priseljevanje v Evropo. Ali je to bilo nujno? Da, to je bilo nujno. Če pa si ogledamo sklad za Afriko, kjer države članice ne izpolnjujo zaviz, kjer je um, stopnja implementacije zelo nizka, ali je bilo pravilno, da se je nujno sprejelo ta eh, sklep, da se ustanovi Af sklad za Afriko. Ne, mi moramo zagotoviti dobre pogoje za ljudi tam in eh, delegacija eh, našega odbora je bila tam. Bili smo tudi v Tuniziji na Bližnem vzhodu in vemo, da ima Evropska unija um, določene eh, naloge. Seveda moramo podpriti Afriko, vendar z, iz proračuna Evropske unije in ta skrbniški zasklad za Afriko ni bil nujen. Če je komisija mnenja, da je bil nujen, je rezultat napačen, kajti to ni vodilo do neposrednih sprememb eh, na terenu. Pri mehanizmu oziroma instrumentu za Turčijo je to bilo drugače in je s tem uspelo ustaviti Eh, pritok beguncev in predvsem nezakonito migracijo. In za naslednja točka, ki je verjetno tudi najbolj pomembna, Evropski parlament ni bil vključen v um, postopek um, odločanja, ko so bili ustanovljeni ti skladi. Um, mi smo morali potem um, potrditi rebalans eh, proračuna v zvezi s temi skladi. Eh, to pa eh, seveda potem ni uravnoteženo in tudi ni prav, kajti mi nismo imeli besede pred tem, vendar je to vplivalo na proračun in um, edina možnost, eh, ki smo jo imeli, je, da rečemo da in to čim hitreje, ker gre za nujno zadevo, tako so nam zagotavljali. To pa naj ne bi postal modus vivendi med institucijami, zato želim povedati jasno. Um, pravica soglasja in tudi nadzora nad temi skrbniškimi skladi je nekaj, kar eh, naj bi bilo v pristojnosti eh, eh, Evropskega parlamenta. Če bi ponovno vzpostavili tak skrbniški sklad in če bi to bilo nujno, je treba parlament vključiti od vsega začetka in razen tega je treba okrepiti tudi nadzor strani eh, parlament nas sicer vabijo na um, torej, um, na srečanje odbora, ne, e, upravnega odbora, vendar ne sodelujemo v e, operativnem odboru. In um, parlament mora biti redno obveščen tudi o dejavnostih v okviru operativnega odbora. Uh, In še zadnji dve vprašanji, s katerimi želim zaključiti ta uvod, seveda eh, jih želim postaviti komisiji. Ali torej vključitev teh eh, skrbniških skladov v proračun Evropske unije, ali je to predvideno za naslednji večletni finančni okvir? Eh, kakšne bi bile posledice tega in drugo vprašanje, katere so najboljše prakse, če si ogledamo ta skrbniški sklad. Um, In kaj se vam zdi, da dobro deluje, s čim eh, naj bi nadaljevali, eh, kje so potrebne izboljšave in eh, kako eh, zasnovati eh, eh to. Eh, mislim, kako eh, zagotoviti financiranje iz katerega proračuna in potem predvsem tudi okrepljena vloga Evropskega parlamenta. Kakšne so torej dobre prakse glede izvajanja eh, in delovanja teh skrbniških skladov? Rad bi, da nam poročate o teh dobrih praksah in s tem sem tudi zaključil in se veselim plodne razprave. Hvala. Torej, skrbniški skladi kažejo, da eh, proračun eh, ni dovolj fleksibilen. Um, gospa Gardja Zabaln, ali želite eh, še kaj dodati temu, kar je povedal gospod Bresan? Hvala, gospod predsednik. Želim nekaj dodati k temu, kar je povedal gospod Muresan. Uh, v celoti se strinjamo z njegovo oceno. Torej, ko so se pojavili vsi ti instrumenti zunaj proračuna, so nam rekli, da eh, gre pri tem za rešitev treh problemov. In sicer, eh, da potrebujemo hitro rešitev za krizo, potem, da potrebujemo fleksibilnost pri izvajanju teh instrumentov in tretja točka, da eh, gre tudi zato, da bi imeli na voljo dodaten prispevek držav članic, finančni prispevek. Sedaj, eh, ko ocenjujemo, kako potekajo ti skrbniški skladi, pa ugotavljamo, da ta dodana vrednost ni eh, bila um, uresničena. Eh, torej, pogosto se tu govori o dodani vrednosti, ampak s temi novimi instrumenti tega ne zagotavljamo. Torej, ne samo, da um, ta dodana vrednost ni uresničena, temveč pojavljata se dva dodatna problema. Bilo je jasno povedano, da um, moramo kot parlament imeti pravico nadzora uh, nad tem, kaj se financira iz teh skrbniških skladov. In drugo, drugič, um, obstaja tudi konfliktni potencial um, interesov organizacij, ki um, so člani teh odborov in ki tudi izvajajo te, te projekte. In um, tu um, so možni konflikti interesov. Um, v poročilu so prav tako pripravljeni sklepi, Eh, v zvezi z upravljanjem, proračunskim upravljanjem. Morali bi imeti nek širši finančni okvir, ki bi eh, vključeval tudi te instrumente in okvir, ki bi bil dovolj fleksibilen za odzivanje na izredne razmere, ki se lahko pojavijo tudi v naslednjih letih. Ampak eh, Eh, reševanje teh nujnih zadev ne sme potekati zunaj proračuna. Um, torej, to spremljamo z veliko pozornostjo. Um, rezultati te študije pravzaprav potrjujejo pomisleke in tudi kritike, ki smo jih že izrazili glede um, obstoja teh skrbniških skladov. Torej, ob desetih moramo zaključiti. Uh, to točko in predlagam, da eh, predvidimo 10 minut za predstavitev. Ehm, in potem bomo eh, imeli tudi še 15 minut za razpravo, torej moramo se držati časa in sedaj. Um, želim sedaj prosim gospoda Carrera in potem gospoda Nunes Ferrera, da predstavite to študijo. Hvala. E, gospe in gospodje, veliko čast in veselje mi je, da lahko predstavim naše, našo raziskovalno študijo. Ta, e, to študijo je naročil e, GD Ipol in tu vidimo tudi, kdo so avtorji teh eh, te raziskave. V teh desetih minutah bomo um, povzeli eh, glavne zaključke. Glavni cilj je bil, da primerjamo opravljanje in nadzor um, torej skrbniških skladov EU in instrumenta za um, begunce v Turčiji. Torej gre za upravljanje in za nadzor, ne pa za kvalitativno, za kakovostno oceno teh projektov. To ni eh, revizija, torej naša študija v bistvu ni revizija. Eh, glavni fokus je, da se ugotovi dodana vrednost eh, tudi v luči eh, boljše zakonodaje EU in tudi v luči pogodb. In tu eh, gre eh, tudi za vlogo Evropskega parlamenta, ki je prora. Eh, proračunski eh, organ. In tu vidimo skrbniške sklade, ki smo jih preverjali in ti skrbniški skladi so seveda zelo različni. Naprimer, inštrument za Turčijo ni eh, skrbniški sklad, ampak to smo vključili v raziskavo, zato ker je podobne narave, ker gre za izredne razmire, ampak eh, ni pa to neposredno primerljivo s skrbniškimi skladi. Vendar smo pripravili priporočila tudi za ta instrument v Turčiji. E, torej, finančna uredba predvideva ustanovitev takih skrbniških skladov in tudi poguje. E, torej, gre za dodano vrednost e, v e, primerjavi z nacionalnimi projekti, potem ali gre za neko, eh, neke izredne razmere, za neko nujnost, ki utemeljuje tak, eh, ko spostavitev tega sklada, potem gre tudi za vidljivost, za prepoznavnost in seveda fleksibilnost, vendar eh, tudi za um, katero ceno. Komisija pri tem igra ključno vlogo in seveda uh, je bila omenjena tudi vloga držav članic, ki je zelo pomembna. Um, ključno vprašanje je, um, vkoliko so skrbniški skladi najbolj primern instrument v specifični situaciji, ali obstaja nuja, ali, obstaja nek, ali obstajajo izredne razmere, kako ocenimo to eh, eh, dodano do vrednost. In Evropsko računsko sodišče je pripravilo zelo zanimivo poročilo o skrbniškem skladu BQ, eh, kjer pravijo, da je ta skrbniški sklad bil primern, vendar da bi morala komisija um, um, pripraviti bolj formalno analizo pogojev, torej ali so ti pogoji bili res dani ali ne. E, tu imamo skrbniški sklad za Afriko, ki je bil omenjen, ali je šlo za neko nujo, za izredne razmire 2015, kaj je. Eh, je bilo drugače kot prej. Eh, pred 2015 je eh, priseljevanje iz Afrike bilo tudi že visoko. Potem gre torej za razloge nezakonitih migracij. To ni nekaj kratkoročnega, temveč to je nekaj dolgoročnega. Zato eh, ta pogoj nuje je v tem primeru na vsak način prešljiv. lahko, da se vra, v, povrnemo na upravljanje in odgovornost. Evropski parlament nima statusa opazovalca. E, Evropski parlament je sicer povabljen na e, sestanke upravnega odbora, to je dobra praksa, s katero je treba tudi nadaljevati. Vendar. Um, glavni pa je operativni odbor, ki odloča o projektih. In tu smo vzpostavili eh, določeno nejasnost, ko gre za kriterije eh, upravičenosti. In tu imamo določen neprozorn eh, proces, eh, kar seveda tudi odvrača določene potencijalne kandidate. Eh, in Tu imamo po eni strani eh, tudi države članice kot donatorje in kot izvajalce. In tudi tu prihaja do um, interesnih konfliktov in eh, treba se vprašati, ali je partner, ki je bil izbran, res najboljši za izvedbo določenega ukrepa ali akcije. Potem gre tudi za demokratično odgovornost ex ante, potem tekoče in ex post. Um, torej, treba je zagotoviti predvsem to demokratično odgovornost v teku izvajanja Eh, projekta in tu je treba vključiti tudi Evropski parlament. Um, je um, predvsem vrzel pri um, nadzoru rezultatov, ki jih dosegamo s temi sredstvi. Um, um, um, predvsem je treba um, pri tem Eh, se vprašati, ali so res spoštovane človekove pravice. Računsko sodišče v prejšnjem tednu je naprimer pripravilo poročilo o Turčiji in je eh, ugotovilo, da je težko zagotoviti, da sredstva res služijo namenu ob eh, vseh eh, izzivih in dogodkih v tej državi. Ne bomo sedaj predstavili vseh teh skladov. Eh, tu vidimo, kdo so izvedbeni akteri, potem eh, tudi tematske prioritete, ki se financirajo iz različnih skladov. Ena od ključnih sporočil študije je, da um, um, so skladi eh, pravzaprav tudi eh, občutljiva orodja zunanje politike Evropske unije. Um, Um, In ehm, zato je treba seveda Evropski parlament vključiti v te odločitve. In študija izpostavlja, da je ta mm, inštrument eh, posebnega proračuna, da je to seveda um, um, velik izziv, um, tudi če to gledamo v luči pogodbe o Evropski uniji in um, vloge Evropskega parlamenta. Um, um, um, študija predvsem poziva k um, previdnosti, um, kar za deva, predvsem, um, ko gre za migracije in tudi za vlogo notrnih ministerstv pri tem. Torej, ne more biti tako, da um, odločalo samo ministrstvo za notranje zadeve. Um, torej, to ne more biti instrument um, notranjih ministrstv. Um, in razen tega. Um, je, se je treba vprašati tudi, kakšna je izhodna strategija, naprimer pri Turčiji in migracijah, kako, kaj bomo naredili z Afriko. Um, ali bomo, če sploh ne vemo, kako se denar res uporabi in kakšne so posledice na terenu in kakš, kako učinkoviti so ukrepi, ki se um, financirajo. Um, Evropski varuh človekovih pravic je zelo jasno povedal eh, v zvezi s Turčjo, da ne glede naravo instrumenta, ali je to politični ali finančni instrument, ima Evropska komisija eh, pristojnost, da pozornost spremlja izvajanje ukrepov in tudi v luči spoštovanja človekovih pravice, da identificirajo morebitna tveganja, razen tega um, je treba opozoriti na to, da so določene obetavne prakse, naprimer um, mandat in skrbniški sklad za Sirijo. In tu uh, vidimo, kako se, tak, uh, ka ustanov, uh, eh, kako se tak sporazum, ki je bil um, sprejet za skrbniški sklad za Sirijo, torej to je pravzaprav dober primer tega. Um, ampak kaj to pomeni v praksi? Bilateralizem um, in interesi držav članic uh, imajo prioriteto pogosto in včasih tudi na račun dodane vrednosti EU. Zakaj um, naj bi um, imelo prioriteto to medvladno sodelovanje? V skrbniškem skladu za Afriko Afri imamo naprimer Etiopijo, eh, projekt, ki ga vodi Italija, kjer gre predvsem za um, regularne migracije ali tudi za um, um, um, nek projekt, ki se izvaja v Kolumbiji in ki je predvsem v interesu Španije. Um, treba je razmisliti o postopkih eh, ustanovitve, ustanavljanja teh skladov. Treba je zagotoviti večjo demokratično odgovornost in soliden okvir um, in uh, tako bo zagotovili, da rezultati ne bodo v nasprotju s cilji eh, sklada in eh, da bodo projekti, ki se financirajo, res dosegli svoj namen. Eh, torej, mi smo za ex ante, za te, eh, ocenjevanje za tekoče ocenjevanje in za um, ex post eh, ocenjevanja in moramo upoštevati predvsem tveganja in tudi realnosti na terenu. In včasih ugotavljamo, da financiranje, ki se um, kanalizira tja k eh, vladnim akterjem, eh, to lahko spodkopava vladavino zakonov. In naše zadnje priporočilo je, da tudi v drugih primerjih kot naprimer pri Združenih narodih in Svetovni banki, vidimo, da bi bilo dobro, če bi imeli enoten portal za te skrbniške sklade in to bi mogoče tudi okrepilo demokratični nadzor. In s tem eh, zaključujem svojo predstavitev in se zahvalim. Eh, gospod eh, Temnes eh, Nunes Ferrer. Eh, se je eh, od pobido nebu eh, nič dodal in besedo dobi sedaj predstavnik komisije. Pet minut imate na razpolago. To pravzaprav eh, ni bilo, ni pravično, zato ker tisti, ki nas obsojajo, so imeli daljši čas. Uh, jaz sem član um, operativnega odbora za skrbniški, skrbniškega sklada za Afriko in moram reči, da skrbniške sklade, ki jih eh, poznam, niso isti, kot so bili sedaj opisani. Skrbniški skladi, ki so bili ustanovljeni kot sredstvo za izvajanje pomoči EU 2012 in sicer v okviru evropske finančne uredbe in ne zunaj zakonodaje EU, to so najboljša iznajdba v eh, z, eh, novejši zgodovini finančne arhitekture Evropske unije. Nič ni perfektno. In poročilo opozarja na nekaj zelo pomembnih točk. In pripravljeni smo upoštevati te točke in seveda moramo upoštevati tudi to, da štirje skrbniški skladi, ki obstajajo in prav ste povedali, da inštrument za Turčijo ni eh, tr, eh, skrbniški sklad, temveč je samo koordinacijski mehanizem. Torej, eh, ti skrbniški skladi so nastali v različnih okoliščinah, tudi političnih in v različnih scenarijih. Eh, In zato se moramo učiti iz tega, predvsem ugotoviti, kje so dobre prakse. Res, ali obstajajo izredne razmere. Če dve, dva milijona ljudi živijo v eh, taborih v Libanonu, Jordani in tako naprej, ali to niso izredne razmere, eh, ki se dogajajo ob. Eh, o balah blizu Evropske unije in tudi skrbniški sklad za Afriko se učinkovito ukvarja s temi temami. Seveda si moramo ogledati, kako to poteka in eh, poročilo opozarja na pomembne vprašanja in sicer nadzor kakovosti. Seveda nikoli ni dovolj nadzora kakovosti rezultatov in tudi kar zadeva anticipacijo ex ante in ex post. Eh, vendar lahko vam rečem, da uporabljamo isti sistem nadzora kakovosti, eh, ocenjevanja in spremljanja, kot jih uporabljamo za katerikoli projekt EU, ki se financira iz eh, proračuna ali iz skladov EU. Eh, naprimer, za skrbniški sklad za Afriko in tudi za druga, smo izvedli letos tri eksterne evalvacije, najprej o strategiji, potem o um, um, usposabljanju in eh, tudi o drugih projektih. Gospod predsednik, vi ste Eh, se tudi sami lahko prepričali, kakšni projekti se financirajo v Afriki in bližnjem vzhodu iz teh skladov in so bili tudi prepričani o učinkovitosti teh projektov. Gre za spremljanje usmerjeno v rezultate, tako kot za vse projekte, ki jih financira EU eh, eksterno. Um, Torej, kar zadeva nadzor kakovosti, se mi zdi, da imamo dober sistem. Sicer je sistem možno izboljšati, samo to bi potem veljalo za celoten no, EU in ne samo za skrbniške sklade. Potem eh, gre tudi za participacijo in nadzor. Skrbniški skladi eh, so financirani iz eh, sklada za razvoj um, iz proračuna EU um, in s prispevke držav članic in tudi drugih držav, kot je naprimer Norbiška in tako naprej. Um, Evropska komisija odloča e, z istim postopkom, kot e, se odloča o drugih e, projektih, naprimer s kometološkim postopkom in parlament je tu vključen, tako kot v drugih projektih. Ko pa gre za pravi skrbniški, torej, ko gre za skrbniški sklad, pa smo pripravljeni vključiti eh, Evropski parlament še bolj. Eh, torej, Evropski parlament eh, je sicer vključen v upravni odbor, jaz bi si želel, da bi parlament bolj aktivno sodeloval v tem odboru. V novi finančni uredbi smo se dogovorili, da bo parlament dal potrditev pred ustanovitvijo novih tematskih skrbniških skladov in potekalo bo svetovanje um, oziroma parlament bo vključen tudi že v tej predhodni fazi. Um, junija 2017 smo Eh, organizirali um, seminar za um, zaposlene v Evropskem parlamentu o, v zvezi s krbiškim skladom za uh, bližnji vzhod. Eh, in potem smo imeli tudi predstavitve v Evropskem parlamentu skrbniškega sklada za Afriko in tako naprej. Tako da smo aktivni. Vendar dva argumenta se mi zdita pomembna. Uh, želita EU eh, sofinancirati skrbniške sklade um, Svetovne banke in Združenih narodov. In to stane veliko. EU tam pa sploh ni prepoznavna in nima možnosti vplivati na eh, to, kaj se dogaja v okviru teh skladov. Eh, skrbniški skladi EU nam dajo veliko večje garancije. In da, Eh, kar zadeva delegirano sodelovanje pri tih skrbniških skladih, to tudi povečuje prepoznavnost, kajti agencije držav članic niso samo agencije, ki um, um, se spoznajo, ker delajo na terenu, ampak eh, to so tudi agencije, ki um, zelo rada izvajajo te projekte in so tudi recimo bolj povezane z EU kot združenimi narodi. Torej dobro je, če bi ta eh, denar, eh, sredstva predvideli v večletnem finančnem okviru. Zaenkrat temu še ni tako in zaenkrat tudi nimamo mehanizmov, eh, ki bi eh, zagotovili platformo za sodelovanje. Eh, Eh, da bi videli, kaj države članice delajo bilateralno in kaj eh, delajo v okviru tega skrbniškega sklada. Um, um, in še en problem. Eh, ima opraviti z geografskim področjem uporabe skrbniških, eh, skrbniških skladov, ko je bilo oblegano mesto Kobane strani Isisa in 200 tisoč ljudi je eh, zbežalo čez mejo v Turčijo in potem smo ugotovili, da se danji sistem financiranja ni bil dovolj fleksibilen. Ehm, ehm, Turčija ehm, dobiva sredstva iz predpristopne pomoči, ampak za 200 tisoč ljudi ni bilo dovolj denarja, kajti ni šlo samo za prehrano, temveč tudi za šolanje, za zdravstvo in tako naprej. S skrbniškim skladom imamo fleksibilni instrument in to je že zadnji stavek. Eh, ki lahko eh, pokriva te potrebe beguncev v izrednih razmirah eh, v zvezi s to sirsko krizo. Eh, in eh, tu ne gre samo za pomoč eh, državam, kot je Irak, Turčija, temveč tudi Arminija in eh, drugim državam, kamor so prišli eh, begunci iz eh, Sirije. In eh, mislim, da je ta mehanizem eh, takšen, da se z njim eh, res lahko zelo hitro odzivamo na take nujne razmire in da je ta mehanizem bolj učinkovit kot drugi. Sedaj pa dobijo besedo eh, kolegi in kolegice, ki želijo spregovoriti v razpravi in eh, prosim vas, da ste kratki, eno minuto približno. Gospodno Kara. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Resnica je, da so bili skrbniški skladi vzpostavljeni eh, v različne namene in eh, v eh, nekem drugem obdobju. In sedaj imamo težavo z prožnostjo naših lasnih instrumentov. In ko bomo pripravili maja, junija nove instrumente, jih moramo pravilno zastaviti. Če si ogledamo afriški skrbniški sklad, seveda je šlo za prepoznavnost, ampak za prepoznavnost eh, kje? Eh, tam eh, v Afriki so bili skrbniški skladi prepoznavni le pri ministrih in politikih. Kaj pa Turčija? To je bila politična odločitev. tako kot je eh, Turčija tudi sprejela politično odločitev, da bo preprečila na 100 tisoče osebam, da odidejo iz Turčije v Evropo. In Evropa je bila kritizirana zaradi eh, tega, ker ne spoštujemo pravi, eh, človekove pravice in tako naprej. Ne vem, ali je bila to prava eh, odločitev, to je že drugo vprašanje. Ampak v Turčiji se je nekaj eh, moralo zgoditi in rezultat je bil ta skrbniški sklad. In eh, sedaj sklad Beko, ki je namenjen Centralno Afriški republiki. To je sklad, eh, kot bi ga morali vzpostaviti eh, v trenutku, ko neka država ne deluje, ko potrebuješ ustrezne vire. to, kar eh, so raziskave pokazale, drži. Eden izmed eh, težav, ena izmed težav eh, za skladi je, da ne moremo uporabljati sredstva za majhne projekte. Recimo, videli smo nevladne organizacije, ki odlično delujejo na terenu in vprašali smo, kako se financirajo in dejali, dejali so, da se financirajo s pomočjo evropskih nevladnih organizacij. Eh, in eh, sicer zaradi naših lastnih pravil, zaradi tega, ker več nismo pripravljeni sprejemati tveganja. Torej, če želimo uporabljati eh, naša finančna sredstva v Centralnoafriški republiki, bo to povezano z določenim tveganjem, neizogibno in to je potrebno sprejeti. Potem pa uh, pravice v zvezi s parlamentarnim nadzorom. Evropska komisija je dejala, da je razočarana zaradi sodelovanja oziroma nesodelovanja eh, v skrbniških skladih. Jaz sem predsedojoča odbora in eh, večkrat so me povabili, da naj pridem v petek po Strasburgu na eh, sestanek, ali pa uh, povabljena sem bila v Beku in sicer uh, pet dni preden uh, naj bi ta sestanek povedal. Pravičena sem, da ga niste čr načrtovali šele takrat in ne morete mi poslati povabila v zadnjem trenutku. Pri trajnostnem skladu smo uh, določili opazovalce Evropskega parlamenta. Mogoče se bo torej situacija izboljšala v prihodnosti. Ja, Najbrž potrebujemo skrbniške sklade v eh, določenih eh, okoliščinah, eh, v primeru nujne situacije. Ne vem, ali potrebujemo skrbniški sklad za Afriko, zato da bi z tem odgovorili na zaskrbljenost zaradi beguncev v Evropi. Ne vem, ne vem če je to ravno pravi način. Torej, ko bomo odločali o novih skladih, moramo uh, biti jasni uh, glede tega, uh, kaj uh, želimo z njimi doseči. Jasno si moramo zastaviti cilje. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod Kolmel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad Eh, bi omenil le nekaj temeljnih zadev. V tem odboru se pogosto pogovarjamo o potrebni preglednosti, še prav posebej preglednosti v proračunu. In ti skrbniški skladi ne prispevajo ravno k eh, večji preglednosti, eh, prej k manjši preglednosti. To je moj prvi argument. Večkrat je bilo omenjeno tudi, kako zelo pomembni so ti skrbniški skladi, zato da bi hitro da bi se lahko hitro in primerno odzvali pa tudi sorazmerno. E, torej, e, si moramo zastaviti vprašanje, ali je naš proračun zastavljen tako, da teh pogojev ne izpolnjuje. In če je temu tako, potem e, moramo razmisliti o tem, kaj bi morali spremeniti v evropskem proračunu, zato da bi se lahko tudi s tem proračunom hitro in sorazmerno odzvali. Naslednja točka. Nesporno je najbrž, pri vseh, da v eh, nujnih eh, situacijah potrebujemo nujno pomoč. To ni nobeno vprašanje, vendar pa mislim da je ta pomoč pogosto pomembna oziroma potrebna zato, ker nimamo ustreznih strategij, da bi pravočasno prepoznali eh, probleme in se na nje tudi pravočasno odzvali. Torej, če bi se pravočasno odzvali, potem veliko nujnih primerov sploh ne bi bilo. In moramo si prizadevati za to, da eh, bi eh, pri problemih povezanih z migracijami eh, razvili dolgoročno strategijo, ki bi bila tudi uspešna. In te strategije še zmeraj nimamo. Uh, gospod Howard, hvala lepa, gospod predsedujoči. Kar se mi zdi samoumevno je, da ne glede na to, kakšen proračun bomo imeli, kakšne mehanizme bomo sprejeli, nikoli ne bomo mogli predvideti vsakega nepredvidenega eh, dogodka in zaradi tega potrebujemo neke vrste instrument prožnosti, s katerim se bomo lahko odzvali na te nujne situacije, ki niso predvidljive vedno in povsod. Vendar pa se mi zdi, da ni dovolj odgovornosti in diagram na člani 45 ne bi mogel biti jasnejši glede eh, parlamentarnega demokratičnega nadzora. In na ta način eh, postanemo ranljivi, Evropska komisija postane ranljiva, tisti, ki vodijo te sklade, postanejo ranljivi, eh, izpostavljeni eh, samo zlorabam, kajti kjerkoli so finančna sredstva, se pojavi tudi zloraba moči. Torej, pogovarjati se moramo o demokratičnem nadzoru, kajti to je edini način, da... dokažemo, da se finančna sredstva ustrezno uporabljajo in da ne gre zgolj za mehanizme, ki želijo spodkopati inštitucije, eh, ki eh, bi jih naj eh, rešili. Torej, brez demokratičnega nadzora dolgoročno ne moremo biti uspešni. Najlepša hvala. z tem skladom želimo, uh, oziroma s temi skladi želimo zapolniti vrzel, uh, ki nastaja zaradi pomankanja prožnosti. Evropska unija sprejema politike, ki ne spoštujejo temeljnih proračunskih načel. Recimo, Sklad za eh, Turčijo se bo pojavil v proračunu, to ni skrbniški sklad, ampak eh, gre za uporabo sredstev, eh, ki so bila za to namenjena. Gre za 3 milijarde, ampak ta sredstva so bila avtomatično odšteta. To, Torej, ko gre za preglednost in pa za demokratično odgovar, odgovornost, eh, imamo vsekakor v Evropski uniji velike vrzeli. In zaradi tega uh, gre uh, tukaj tudi uh, za politične uh, cilje. Uh, Namreč eh, nek politik recimo reče, storili bomo nekaj za Afriko in to seveda zelo dobro zveni v medijih, ampak eh, ne vem, če, s tem, če se s tem ustrezno odzavemo na te eh, krizne dogodke. Potem pa sklad za Švico in pa Norveško. Norveška in Švica nakazujeta Evropske unije sredstva gre za razmeroma visoke vsote, ki pa ne končajo v proračunu, ampak so namenjene nekaterim kohezijskim državam. Kako pa se vse to sploh zgodi? To gre nekako eh, neposredno v skrbniške sklade, ampak preglednost eh, ni upoštevana. Ko pravimo, da bi eh, Brexit lahko vodil v izgubo 14 milijard, eh, In potem rečemo, da to ustreza vsoti, ki eh, jo nakazujeta Norveška in Švica. Potem pa pobrskamo po proračunu, da bi našli to postavko in je ne najdemo, kajti ta sredstva gredo neposredno v kohezijske države. Uh, bi lahko to razjasnili? Poleg tega bi radi, da tudi predstavnik eh, Evropske službe za zunanje zadeve spregovori, Filip Pertu. Lahko vam dam le malo časa. Ja, dobro, kratek bom. Želel sem se odzvati na dve točki, ki sta bili izpostavljeni tekom te razprave. In sicer gre za uporabo razvojnega sklada v uh, različne politične namene. Po eni strani želim potrditi da moramo spoštovati člen 21 pogodbe in da moramo zagotoviti doslednost eh, zunanih dejavnosti Evropske unije, pa tudi skladnost. Torej, tukaj gre za zagotavljanje razvojne pomoči izven Evropske unije na usklajen način skrbniški skladi eh, lahko prispevajo k globalnemu delovanju Evropske unije tudi v odnosu do partnerskih držav. Vendar pa eh, seveda tukaj ne sme iti za uresničevanje notranjih ciljev. Skrbniški sklad za Afriko je namenjen zaščiti eh, migrantov, upravljanju migracijskih tukov. Eh, Poleg tega je šlo tudi za varnost zunanih eh, meja in eh, tukaj je šlo za potrebe naših držav partneric, ki, na katere močno vpliva ta uh, pretok uh, migrantov. In vse to je zares povezano z razvojnimi dejavnostmi in mislim, da ne morete reči, da zaradi tega odstopamo od načel skrbniških skladov. In uh, drugič, bi rad izpostavil tudi na vzkrižje interesov. Mislim, da mora Evropska unija delovati enotno. To povelja tudi za države članice in zagotoviti mora instrumente uh, na področju trgovine, tehnične pomoči, izgradnje zmogljivosti v tretjih državah. Na ta način bomo lažje sodelovali. To je zelo pomemben cilj, ki je zapisan tudi v globalni strategiji strategiji eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Najlepša hvala. Hvala lepa, žal uh, morate zaključiti. In uh, prešli bomo na naslednjo točko dnevnega reda. Naj povem, da je zelo pomembno tudi, kako se Evropska unija odziva eh, na pojav migracij. Eh, in ta prenos sredstev odraža veliko eh, oziroma izraža visoko inteligenco, ampak to ne pomeni, da prispeva k preglednosti. Skrbniški sklad za Afriko, kaj to pravzaprav pomeni? Imamo eh, različne dejavnosti eh, za to, da bi zajezili tok eh, priseljencev, ampak vse skupaj zares ne deluje. Potrebujemo preglednost in pa demokratično odgovornost, kajti vsakič, ko vzpostavimo nek upravni odbor, se tam eh, sestane vsi veleposlaniki, zastopane so vse države. Ne vem pa, če je eh, dodana vrednost eh, ravno izjemno velika. Torej, s tem bomo zaključili in zahvaljujem se obema izvedencema za analize in pa priporočila. Kar je zelo pomembno, pa je, da smo naredili velik napredek. Sedaj pa prehajamo k Turčiji in k uh, instrumentu za uh, Turčijo. Uh, pri uh, proračunskem usklajevanju uh, smo se pogovarjali o številnih vidikih in sprašujem se, ali ne bi moral biti ta instrument vključen tudi v proračun za leto 2018. moral bi biti sprejet v okviru tega proračuna. Torej, Evropska komisija je pretekli eh, teden predlagala, da bi podaljšali ta eh, instrument eh, na leto 2018 in 2019. Gre za ponovno 3 milijarde, eno milijardo z proračuna Evropske unije in dve milijardi iz sredstev, ki jih prispevajo države članice Eh, in eh, tukaj gre tudi za prispevek Norveške in Švice. Evropski parlament se z Evropskim parlamentom se Evropska komisija ni posvetovala eh, predhodno in tudi ni povedala, kako namerava zagotoviti to milijardo iz evropskega proračuna. Upam, da bo Evropski parlament vključen, preden bo sprejeta končna odločitev ne smete pozabiti, da smo e, mi e, ena izmed e, veja proračunske oblasti. Hvala lepa. Predstavnica komisije, hvala lepa, da ste mi dali možnost, da predstavim predlog komisije, kar zadeva podaljšanje instrumenta za begunce v Turčiji. naj povem, da je komisar eh, Oettinger pri predstavitvi v parlamentu o eh, prihodnem eh, proračunu predstavil odločitev Evropske komisije in Evropski parlament je bil seznanjen pred Evropskim svetom, ki je to obvestilo prejel šele na naslednji seji Koreperja, naslednji dan. Torej mislim, da je s tem uh, Evropski komisar pokazal, da ceni uh, mnenje Evropskega parlamenta. Ta odločitev je bila predstavljena takoj po seji kolegija. Instrument za sodelovanje z, oziroma za pomoč beguncem v Turčiji je izjemno koristen instrument za pomoč beguncem izven e, Evropske unije. To je pokazalo tudi poročilo, ki je bilo sprejeto pretekli teden. Poleg tega je tekala deveta seja upravnega odbora 9. marca in naša analiza kaže, da je ta instrument eh, bil eh, izjemno učinkovit, ne le zaradi tega, eh, ker financira dejavnosti na terenu, ampak zaradi tega, ker je poskrbel za udeležbo vseh držav članic in pa za uspešno koordinacijo vseh držav članic naša analiza, gospod eh, predsedujoči, o eh, delovanju tega eh, upravnega odbora je izjemno pozitivna. Mislim, da zagotavlja močno dodano vrednost. Vsi deležniki se zberejo in sodelujejo pri odločitvi in to vpliva tudi na to, kar se dogaja na nacionalni ravni. Ampak kolega iz GDNR bo mogoče kaj več povedal o tem. Izjava Evropske eh, unije in pa Turčije eh, z dne 18. marca 2016 je zagotovila to dodatno financiranje v višini 3 milijard za eh, instrument za pomoč beguncem v Turčiji. In ta prva dodelitev sredstev bo tudi popolnoma izčrpana. Eh, sedaj eh, naj bi zagotovili eh, nove 3 milijarde, 73 projektov je bilo pripravljenih eh, in čeprav obstajajo močni razlogi eh, za kritiziranje trenutnih eh, dogodkov v Turčiji, predvsem ko gre za kršitve človekovih pravic in pa načela pravne države, Evropska komisija kljub temu meni, da je to eh, pravi trenutek za eh, predlog eh, o podaljšanju instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji, še prav posebej zaradi tega, ker je Turčija izpolnila svoje zaveze iz eh, izjave iz leta 2016, še prav posebej, kar zadeva zaveze na področju beguncev. In zaradi tega je Evropska komisija pretekli teden sprejela to odločitev, predlagala je dodatna sredstva za ta instrument, predlagala je podaljšanje tega instrumenta. In če dovolite, eh, bom dala besedo Miguelu Ferrandu, ki je direktor za strategijo eh, za Turčijo v Gedenir in on vam bo lahko predstavil eh, bolj tehnično in politično razlago. Potem pa lahko jaz spregovorim o določenih proračunskih zadevah. Torej, gospa Marija Ferrand. Eh, mogoče bi eh, na kratko povzela eh, glavne dosežke tega instrumenta. Naj torej predstavim informacije, ki so bile tudi javno objavljene. Zagotoviti želimo namreč preglednost in to je bilo predstavljeno tudi v letnem poročilu, ki je bilo objavljeno hkrati za predlogom o naslednji dodelitvi sredstev v pretekli teden. 9. marca je to obravnaval tudi upravni odbor in sistematično vas vabimo na eh, te sestanke, tudi zaradi tega, da bi zagotovili popolno preglednost v odnosu eh, do tega parlamenta. Kar zadeva dosežke, eh, je nekaj pobud zares pokazalo dodano vrednost na terenu. 1,2 milijona najranljivejših beguncev v Turčiji je dobila pomoč v obliki eh, gotovinskih eh, nakazil. Eh, poleg tega pomagamo tudi na področju izobrazbe in pa zdravstva. Kar zadeva izobrazbost, nam je uspelo 300 tisoč eh, otrok eh, v Turčiji ponovno poslati v eh, šole in na ta način se želimo izogniti izgubljeni generaciji. Tem otrokom je zagotovljena izobrazba v turščini, poleg tega jim zagotavljamo tudi učbenike, zagotavljamo tudi pomoč, tudi zdravstveno pomoč. 31 mobilnih enot smo vzpostavili in te so zagotovile. E, eh, 760 tisoč e, zdravstvenih posvetov, pa tudi e, cepljenje e, sirskih otrok. Torej, to je e, le nekaj e, izmed dosežkov tega e, instrumenta na terenu. Pri tem pa moramo upoštevati, eh, da se še naprej izvaja izjava Turčije in pa Evropske unije. O tem se pogovarjamo v upravnem odboru in to soglasno potrjujejo tudi države članice. Mislim, da smo sedaj prišli do trenutka, ko je potrebno mobilizirati drugo tranšo eh, tega instrumenta. In eh, poleg tega je to potrebno storiti čim prej. Kot sem ravno kar omenila, je eden izmed glavnih eh, dosežkov tega instrumenta, dosežek na področju izobrazbe, kajti izogniti se moramo izgubljeni generaciji, kot sem prej omenila. 300 eh, milijonov eh, smo namenili v sodelovanju z ministrom za izobraževanje v Turčiji in na ta način smo torej zagotovili šolenje 300 tisoč beguncev ta pogodba se bo počasi iztekla in jo moramo podaljšati. Zaradi tega je potrebno sprejeti politično odločitev eh, o financiranju eh, sedaj. Seveda bo vaš parlament vključen v eh, ta postopek in to bo seveda zahtevalo spremembo proračuna za leto 2018. Naša ocena pravi, da bi eh, bilo dobro, če bi na plenarnem zasedanju eh, bila ta sprememba sprejeta najkasneje eh, julija, na zasedanju 2. do 5. julija. In zaradi tega smo predlagali to odločitev, ki je bila tudi napovedana 9. marca pri seji upravnega odbora. In udeleženci so torej dobili informacije, da bo Evropska komisija predlagala sprejetje te odločitve, sedaj pa uh, nazaj k proračunu in besedo ponovno predajam Nadji Kalvinjo. Torej, kot morda veste, smo imeli predstavitev komisije v svetu in številne države članice so se odločno odzvale dejale so, eh, da želijo popolno financiranje iz evropskega proračuna, torej vse tri milijarde iz evropskega proračuna, ampak Evropska komisija je menila, da to ne bi bil najbolj previdnostni pristop. Kajti na ta način bi uporabili celotno maržo, pa tudi eh, maržo pri eh, prevzemu obveznosti in zaradi tega Evropska unija ne bi imela možnosti, da se odzovi, če se pojavi kakšna nova kriza v prihodnih dveh in pol letih eh, trenutnega finančnega okvira. Kot veste in o tem smo že razpravljali, eh, se pojavljajo velike potrebe v povezavi z Sirijo na eh, osrednjo sredozemski poti in Evropska unija mora izpolniti svoje obljube. In kot vemo, je globalna marža za prevzem obveznosti marža, ki bi morala podpirati rast in razvoj, predvsem pa zaposlovanje mladih in del te globalne marže je že namenjen financiranju eh, pobude za zaposlovanje mladih. Poleg tega pa se bomo morali odzvati tudi na notranji eh, vpliv eh, migracije in tukaj gre za financiranje drugih programov. Zaradi tega je Evropska komisija tudi predlagala, da bi obdržali uravnoteženo financiranje eh, tega instrumenta, ena milijarda iz evropskega proračuna, dve milijarde iz nacionalnih proračunov in to je po našem mnenju že vodilo v močno zavezo držav članic, kot sem povedala že v uvodu. Ta uh, instrument uh, ne pošilja sredstev v Turčijo, uh, ampak gre za neposredno pomoč beguncem, predvsem na področju izobrazbe in pa zdravstvenih storitev. In uh, Zato je zelo pomembno, eh, da eh, ta instrument dobro deluje tudi pri upravljanju migracijskih tokov eh, v Evropsko unijo. Potrebujemo hiter odziv in upam, da bomo to tudi dosegli s tem predlogom. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Kalvinjo gospa in gospa Ferran. Sedaj pa bom dal besedo našemu splošnemu poročevalcu Sigfridu Morišanu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot ste pravilno povedali v uh, svoji uvodni izjavi, eh, Smo, ko smo se pogajali o proračunu za leto 2018, že vedeli, da se bo uh, ta predlog pojavil in komisija, svet in parlament se bomo morali skupaj odločiti, ali eh, bomo nadaljevali z tem instrumentom za Turčijo ali ne. Gospa generalna direktorica, naj, najprej pozdravim vaš prihod v Evropski parlament danes dopovdne. Vem, da ste zelo zaposleni tudi v vašem generalnem direktoratu in zaradi tega smo zelo zadovoljni, da ste prišli. Rad bi eh, izpostavil tri točke. Prva točka se nanaša na sodelovanje med Evropskim parlamentom in pa Evropsko komisijo. Druga točka Eh, govori o vlogi Evropskega parlamenta. Tretja točka pa je povezana z eh, financiranjem eh, tega instrumenta za begunce. Najprej k sodelovanju med Evropsko komisijo in pa Evropskim parlamentom. Menim, da ta odločitev in pa sprememba proračuna, ki bo predlagana, predstavljata eno izmed pomembnejših sprememb proračuna v letošnjem letu. Vsa ta je precej visoka in eh, tudi pozornost javnosti bo izjemno velika. In zato je to pomembno tako za komisijo, svet, kakor tudi parlament. In zato eh, bomo morali odkrito sodelovati, iskreno sodelovati in Kot veste, ko je bil ta instrument za Turčijo vzpostavljen, smo to izvedeli iz eh, izjave za medije. Parlament ni bil vključen. In eh, takrat smo dejali, razumemo, da gre tukaj za nujno zadevo, zavedamo se, da gre za izredne okoliščine, ampak prosim, da tega več v prihodnosti ne storite. In parlament je to požoril enkrat, ampak dejal, eh, prosim, ne storite tega ponovno in takšnega cmoka več nismo pripravljeni požreti. Zaradi tega smo tudi rekli, da mora biti Evropski parlament ustrezno vključen in to tudi pričakujemo. Ja, gospa generalna direktorica, prav imate, komisar je bil zelo prijazen. In je Evropski parlament eh, z odločitvijo seznanil takoj, ko je brata sprejeta v kolegijo komisarjo in mislimo, da eh, je bilo to tudi prav, vendar pa menimo, da ni bilo prav, eh, da je ta novica pricurljala v medije že prej. In preden smo uh, to izvedeli od komisarja, sem uh, to novico prebral uh, že uh, v članku uh, v časopisu Politiko. Torej, Politiko je to izvedel prej, kot pa proračunska veja oblasti, ki jo predstavlja parlament. Mogoče bi nam lahko predstavili več informacij o tem, kdo je posredoval te informacije medijem, preden smo bili mi s tem seznanjeni, bi bili zelo zadovoljni. In seveda, zaradi tega, ker je sodelovanje izjemno pomembno in to je iskreno sodelovanje, sem uh, razmišljal o instrumentu za Turčijo, ko smo se pogajali o proračunu. Uh, vedno sem govoril o marži uh, v uh, razdelku 4 in dejal sem, da potrebujemo ustrezno manevrsko sposobnost, da se odzovemo na instrument za Turčijo. In vsi uh, tukaj eh, vedo, kako zelo strok sem bil pri zahtevah v razdelku 4. Dejal sem, da moramo zagotoviti tudi maržo za Turčijo. Torej, pripravljeni smo sodelovati, pri tem smo odgovorni, ampak seveda eh, zahtevamo preglednost eh, in pa seveda vključenost Evropskega parlamenta. Moja naslednja točka. Danes zjutraj smo razpravljali o študiju o upravljanju skrbniških skladov in instrument za Turčijo je bil ravno tako omenjen v tem uh, kontekstu. In uh, seveda uh, nismo postavili pod vprašaj, kako zelo bilo nujna je bila vzpostavitev tega instrumenta in tudi nismo postavili pod vprašaj uh, pozitivnih učinkov tega instrumenta. Lahko se strinjam z vašimi zaključki. Vendar pa smo izpostavili uh, preglednost, uh, demokratični nadzor. Uh, in Evropski parlament ni del upravnega odbora tega instrumenta za Turčijo in eh, zaradi tega bi rad zastavil vprašanje komisiji. Zakaj, ko je komisija eh, predlagala podaljšanje tega instrumenta, ni predlagala tudi, da eh, parlament postane del tega upravnega odbora? kajti eh, komisija in države članice imajo predstavnike v tem odboru. In še tretja točka, eh, ki se nanaša na financiranje in zelo kratek bom. Večkrat smo že razpravljali, koliko izzivov eh, smo morali premustiti od eh, samega začetka tega večletnega finančnega okvira. In eh, financirati smo morali sveže prioritete in sicer z eh, obstoječimi sredstvi, torej brez eh, nove finančne injekcije. Šlo je za prerasporeditev sredstev in to je negativno vplivalo na eh, številne projekte, ki so že potekali. Govorimo o tradicionalnih prioritetah Evropske unije. In seveda ne morem konkretno govoriti o financah, dokler ne bomo videli spremembe proračuna Evropske komisije. Ampak poudariti moram, da sveže prioritete potrebujejo tudi sveža sredstva. In če si ogledamo uh, marže, ki so na voljo, smo uh, uspeli zagotoviti 250 tisoč uh, v razdelku 4. Vse z marže skupaj znaše 1,6 milijarde evrov. Če si ogledamo globalno maržo, uh, 1,1 milijarde evrov eh, znaža in 117 eh, eh, iz instrumentov prožnosti. Torej, Če eh, predlagate financiranje v višini ene milijarde iz evropskega proračuna in eh, dveh milijard eh, iz držav članic, potem je potrebno zagotoviti milijardo svežih sredstev. To, ta sredstva ne moremo zagotoviti za prerasporedit, pa mi kajti vemo, pod kakšnim pritiskom so že obstoječi programe. To je naše načelno stališče ampak seveda lahko uh, o tem še razpravljam potem, ko bomo videli spremembo proračuna. In v tem duhu najlepša hvala Evropske komisiji, da ste danes prišli k nam in hvala lepa tudi generalni direktorici. Veselim se vašim, vaših dodatnih pojasnil na vprašanje, ki sem jih zastavil. In upam, da bomo eh, z Evropsko komisijo iskreno sodelovali, kar je zelo pomembno glede na Eh, obseg eh, tega projekta. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Denan. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim eh, posem pridružiti eh, opombam poročevalca Müresana. Mislim, da je pravzaprav povedal vse, kar je potrebno mi imamo pač eh, jasna pravila znotraj Evropske unije, imamo so zakonodajalce, eh, Evropski parlament eh, in svet in če se stvari urejajo v nasprotju s temi pravili, nastane problem. Torej na ta način uh, izgubljamo zaupanje. To je jasno, take situacije ne smemo sprejemati. In danes pač pravim, da eh, smo prekoračili rdečo linijo, stvari se morajo normalizirati. Eh, Begunsko vprašanje ni zgolj turško vprašanje in koridor. To je globalno vprašanje, ki ga moramo globalno obravnavati na evropski ravni. Eh, in treba je vsa eh, begunska vprašanja vključiti v evropski proračun. To je pomembno. Tu ne gre eh, tako, da bi imeli pač neke ločene politike in da bi vsak kuhal svojo juhico. Ne, mi potrebujemo eh, skupno odgovornost so zakonodajalcev. Hvala lepa za eno minuto, gospod Ali. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti eh, za te detajle, ki smo jih slišali o podaljšanju eh, mehanizma za podporo Turčiji. Komisija ne ravna drugače kot v prvem obdobju In to drugo obdobje eh, se ne razlikuje od prvega, ne po trajanju, ne po financiranju. Torej, eh, del sredstev prihaja iz evropskega proračuna, del eh, pa prihaja iz prispevkov držav članic. Situacija beguncev v Turčiji v tem trenutku ni nič drugačna kot ob začetku tega instrumenta. Število beguncev se je povišalo na več kot 3,5 milijonov oseb. E, v tem času je bilo rojenih e, tudi 220 tisoč otrok. Mi potrebujemo e, jasnost glede eh, ukrepov v prvi fazi in eh, mi moramo vedeti, katere dodatne ukrepe moramo sprejeti, zato, za, da zapolnimo vrzeli. To je potrebno pred izvanjem druge faze. Tu pa imam eh, pomembno vprašanje. Osnovno načelo mora biti hitrost, učinkovitost, kot tudi dobro finančno upravljanje. E, ta mehanizem sodelovanja e, predvideva 3 milijarde eh, evrov v obdobju 2016-2017. Ali so v prvi fazi spoštovali osnovna načela? Eh, ob koncu leta 2007 eh, so države članice dale na voljo 1,5 milijarde evrov. Mi sedaj čakamo tudi na mobilizacijo preostanka sredstev v obdobju 2018-2019. Eh, ali lahko pričakujemo sedaj eh, večjo hitrost in večjo disi, disciplino eh, pri deblokiranju sredstev? Potem pa še nekaj eh, toliko eh, o učinkovitosti sredstev. Sedaj pa gospa Gresle. Eh, no, nekoliko me interesuje iritira ta razprava, ker sem mislila, da smo dlje. Glede drugega obroka imam vprašanje, kakšen naj bi bil časovni načrt. Turčija eh, ni samo udeležena v vojni, temveč je tudi eh, razlog za gibanje beguncev. Kako komisija sedaj obravnava spremenjeno obliko Turčije? Mislim, da ne smemo povzročitelja nagrajevati s pomočmi. No, jaz sicer podpiram ta instrument za eh, Turčijo. Mi smo obiskali eh, z odborom za proračunski nadzor eh, eh Turčijo. To dobro delajo, vendar eh, tu dobivajo veliko sredstev. Mi smo slišali o šolah, o eh, zdravstveni oskrbi, vendar ali smo res prepričani, da da ne sofinanciramo vojne v Siriji proti civilnemu prebivalstvu. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, za to pomembno vprašanje. Gospa Gardija Zabal. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, povsem na hitro. Mi vsi vemo, da je število beguncev v Turčiji zelo veliko in eh, mi nismo hoteli, da pridejo v Evropo in zaradi tega menim, da je tudi pravilno in logično, da jim dajemo finančno pomoč za izobraževanje, za nastanitev, za zdravstveno oskrbo. Res pa je pa tudi to, kar pravi Gospa Gresle, eh, odnosi s Turčijo so sporni, eh, človekove pravice eh, so doživele korak nazaj v Turčiji in delo, ki se tam upravlja, je težavno. Spričo sedanje cenzure imamo velike dvome, včasih tudi oklevamo, ko dajemo ta sredstva na voljo. Vendar v končni fazi eh, trpijo begunci najbolj eh, in ti trpijo, če Evropska unija nič ne stori in zaradi tega moramo financirati eh, to pomoč. Tu moramo imeti dva jasna kriterija. Potrebujemo jasne pogoje in jasen nadzor, zato da bomo vedeli, da sredstva iz, teh, eh, iz tega sklada dejansko do zadnjega centa porabijo za begunce in da turški organi teh sredstev ne bodo porabili za druge namene. Potem pa drugič financiranje. Eh, ena milijarda in pač tretjina, ki jo mi tu eh, porabimo. Tu smo prišli do same meje našega proračuna. Mi ne moremo tega povišati, preostala sredstva morajo dati države članice. Mi tega ne moremo povišati iz proračuna EU. Sedaj eh, prosim vse, da boste zelo kratki, vsi boste dobili besedo, gospa, gospod Kolmel. Hvala lepa. Uh, gospod predsednik. V Nemčiji obstaja šala, ko gre za eh, načrtovanje s časom. In sicer pravimo, joj, letos eh, bo Božič eh, prišel nenadno. In tu govorimo dejansko o stvarih, ki jih moramo obravnavati kot nujne, čeprav bi jih morali načrtovati. Mi smo vedeli, da eh, pogodba s Turčijo, da se izteka, vse to ni nič nepredvidenega in mi potrebujemo tudi jasno strategijo, potrebujemo jasen cilj glede tega, kaj hočemo doseči v migracijski krizi. Seveda hočemo pomagati in to je Evropska unija tudi storila. In eh, jaz menim, da bi pomoč morali tudi povečati, vendar eh, jasno moramo opredeliti tudi politične cilje. Če tega ne bomo storili, bomo iz leta v leto eh, plačevali več v različna žarišča, Eh, krize in niti ne, ne vemo, kaj hočemo doseči. Mislim, da moramo najprej opredeliti cilje, vendar zame je pomembno tudi konkretno vprašanje. Imamo dogovor s Turčijo. Eh, tu gre za 3 milijarde evrov. 1,85 milijard evrov je izplačanih. Preden sedaj sklepam eh, o izplačilu nadaljne milijarde, hočem vedeti, zakaj preostanek ni izplačan in če je. Eh, če ni bil izplačan, kdaj bo izplačan? To so pomembni podatki, ki jih moramo vedeti danes in ne šele čez nekaj mesecev. Hvala lepa, gospod Ovart. Hovar. Hvala lepa, gospod predsednik. To, kar je povedala gospa Gardja Zabal, eh, je nekaj, s čemer se povsem strinjam in ne bi jih ponavljal. Povsem jasno je, da je tu bila velika humanitarna potreba, nujnost, eh, ko je Evropska unija sprejela ta instrument. In kar sem slišal in videl, so eh, eh, s temi sredstvi tudi opravili dobro delo. Primarno je, da dajemo humanitarno pomoč, vendar svari s pričo obsega eh, sredstev in s pričo begunskega dotoka obstaja nevarnost, da bo Evropska unija to financirala večno. Upam, da ima komisija tudi neko uh, strategijo izhoda za urejen umik. Še dva uh, prispevka, gospod Depre, posem na hitro, gospod predsednik, čeprav to ni bilo uh, priljubljeno, uh, sem vedno menil, da je ta uh, pogodba s podizvajalcem Turčijo, ki skrbi za begunce nekaj, kar moramo podpirati, ker imamo občutljivo situacijo znotraj EU. Imam pa vprašanja za eh, komisijo. Mi smo torej imeli prvi obrok treh milijard. Mi smo vsi videli, da bo prišlo do drugega obroka ko smo pripravljali proračun za 2018, komisija tega ni predvidela v proračunu. Delala se je, kot da tega ni. Mi smo pa vsi vedeli, da bo prišlo do drugega obroka. Očitno eh, so nas eh, postavili pred eh, zaključena dejstva, niso poskrbeli za predvidljivost. Koliko časa bomo plačevali. Koliko časa bo trajal dogovor eh, s Turčijo? Eh, kdaj eh, ti begunci ne bodo več predmet tega eh, sporazuma s podizvajalcem? Kdaj bodo to eh, turški eh, begunci? Gospa Ajala, posem na hit, eh, gospa eh, eh Nirjada. Eh, torej, tu moramo najti rešitev. Mi ne smemo pozabiti, eh, da eh, Evropa ni prevzela svoje odgovornosti. Mi potrebujemo dolgoročnejši pristop. Eh, koliko časa pa bodo eh, države članice dajale denar, če ga sploh dajejo? Mi moramo najti eh, rešitve za konflikte, da begunci ne bodo več zapuščali svojih domov. Potrebujemo celovit dolgoročen pristop. Hvala lepa. Če bi to obravnavali, uh, ob pripravi proračuna 2018 eh, bi eh, bilo eh, lažje. Nas zanima, ali gre za uporabo rezerve, marže ali pa gre za prerasporeditev sredstev. Hvala lepa za to razpravo. Eh, vzeli smo na znanje vaše predloge, komentarje. Eh, gla... Glavno, kar želimo povedati, je, da sta komisija in parlament usklajena, da imamo isto mnenje glede izziva, potrebujemo ravnovesje in pravo rešitev za te izzive prvi komentar glede preglednosti in odgovornosti. Strinjamo se eh, s parlamentom, da je treba eh, povečati odgovornost, eh, nadzor in tudi zaradi tega vabimo predstavnike parlamenta v odgovornosti odbor za eh, upravljanje. Eh, tu govorimo o porabi sredstev za ta instrument eh, in tam je tudi napovedano, da komisija pripravlja ta sklep. Mi mesečno potrebujemo poročamo parlamentu, imamo uh, tabelo projektov in seveda sem pripravljena eh, sprejemati vaše predloge. Vendar, kar zadeva uh, informiranje parlamenta, mislim, da sem dala, uh, potis, dovolj pritiskala na celoten sistem, več ne moremo. Uh, imamo mesečni. Uh, Eh, mesečna poročila, eh, detaljirana projektna poročila in tudi v tem odboru eh, natančno poročamo, več ne moremo. Nočem pretiravati pri kreativnosti našega dela. Tu gre za implementiranje, za koordinacijo, Eh, sredstev, ki smo jih imeli uh, že v uh, Eh, sredstvih eh, za predpristopno pomoč in eh, humanitarno pomoč in tako naprej. Potem pa financiranje. To vprašanje se je pojavilo, ko smo govorili o letošnjem proračunu. Strinjamo se s pristopom parlamenta. Večina sredstev naj pride iz instrumenta za prožnost, naj pride iz marš. Samo majhen del prihaja iz sredstev za humanitarno pomoč v končni fazi Gazi. Gre za humanitarno pomoč, ki se nudi na tem področju, vendar načeloma eh, naj bi eh, dobili svež denar iz marže. Eh, potem pa o načrtovanju, o tajmingu. Odnosi s Turčijo so zelo občutljivi in po eni strani povečujemo sredstva za begunce, hkrati pa smo se politično dogovorili, da zmanjšamo sredstva iz predpristopnega instrumenta in sicer v velikem obsegu naslednje leto letu. E, deloma že v letošnjem proračunu, drugače pa bo to komisija predlagala za proračun naslednjega leta. Torej iščemo ravnovesje med različnimi instrumenti za to, da izpolnjujemo svoje e, prioritete. Kolegica Mirjam Ferron bo morda povedala, kako zagotovimo, da denar pride do beguncev, kar je tudi cilj tega instrumenta. E, politični izziv Eh, je eh, povezan tudi s časovnico. Če prehitro predlagamo stvari, eh, ne spoštujemo pravil, ki pravijo, da bomo podaljšali instrument, ko zmanjš, zmanjkuje denarja in ko so izpolnjeni eh, pogoji. Če eh, zahtevamo vse to prepozno eh, ni zagotovljena kontinuiteta in zaradi tega smo to predlagali ob tem eh, trenutku, ker prihajamo pa pravzaprav do konca naših eh, plačilnih možnosti. Še vedno pa ni prepozno za zagotavljanje kontinuitete pomoči. spet eh, moramo najti eh, pravo ravnovesje. Mi smo mislili, eh, da če bomo dali detaljirane informacije, bomo imeli to ravnovesje, se pravi, da prihajamo do trenutka, ko bomo izčrpali 3 milijarde in vendar mi moramo sodelovati še naprej in eh, zanašam se na konstruktivni pristop eh, pri iskanju rešitve, ne samo za zdaj, kot je povedala gospa Nirjada, eh, treba je najti dolgoročno rešitev. O tem morda danes ne govorimo, vendar o tem bomo morali govoriti zato, da bomo imeli stabilen okvir za prihodnost. No, vsekakor se bomo še povrnili k temu vprašanju, pravi gospod predsednik, gospa Fero, vendar zelo nakratko, ker za zamujamo. Hvala lepa. Tri stvari. Glede politične situacije EU, Turčija, eh, instrumenta samega izvrševanja in izhodne strategije. Instrument ni neko plačevanje eh, Turčiji. Eh, to je instrument, ki je namenjen beguncem Komisar Han je bil včeraj v AFET-u zato, da predstavi strateški eh, dialog o prihodnosti. 750 eh, milijonov evrov eh, IPA sredstev je predvidenih za Turčijo eh, v naslednjih treh letih, vendar ta sredstva, o katerih mi govorimo tukaj, niso namenjena Turčiji, temveč beguncev. Potrebno je ukrepati hitro, učinkovito in treba je seveda zagotavljati dobro finančno upravljanje. To so temelji za ta instrument in računsko sodišče tudi pripravlja poročilo poročilo, ki bo objavljeno pred poletjem in tu eh, boste eh, videli, eh, da ali se spoštujejo ta načela. Vsekakor natančno spremljamo izvrševanje sredstev. V tej fazi smo porabili 1 milijardo 850 milijonov evrov, zakaj ne več, ker spoštujemo načelo dobrega finančnega upravljanja in finančne uredbe in mi uh, uh, ravnamo uh, obrok za obrakom. To pomeni, da se vsa sredstva, celoten sklad uporablja, vendar do plačila pride šele ob zaključku projekta, naprimer dve bolnišnici in končno plačilo za ti dve bolnišnici eh, bo izvršeno eh, šele eh, leta 2020-2021. Vendar tu gre že za rezervirana sredstva in mi tu ne moremo spremati dodatnih obveznosti. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Očitno imamo semantični problem. Tu ne gre za uh, instrument za Turčijo, temveč za instrument za sirijske begunce. Uh, gospod Murošan. Hvala lepa, nimam nič za dodati. Hvala lepa komisiji, hvala lepa tudi za to, kar so povedali kolegi iz odbora. Uh, in, uh, upam, da bomo izpolnili eh, cilje parlamenta. Eh, hvala lepa. Merci, Vjoti, vuk. Hvala lepa, gospod eh, Vjoti. Vi ste bili prisojni za leto 2018 in eh, veste, da so pač tu bila zagotovljena sredstva. Ja, hvala lepa. Sedaj pa sledi glasovanje. Eh, prosim, da uporabite svoje eh, kartice za glasovanje, elektronske kartice. Najprej bomo naredili preskus, glasujemo. Ste vsi glasovali? Ne. Konec glasovanja. Merci. Le premier vote euh, concerne... Eh, hvala lepa. Naslednje glasovanje eh, zadeva proračun za leto 2018. Sedaj bom dal eh, besedo poročevalcu, da predstavi prenose. Eh, hvala lepa. Tu gre za točko, ki ni problematično. Leta 2018 eh, smo pozno sprejeli Wi-Fi for you eh, oziroma pravno podlavno in 580 tisoč evrov naj bi pravzaprav tudi pokrilo stroške Eh, eh, znotraj eh, sredstev za agencije, vendar to je sedaj prestavljeno. Agencija naj bi torej prvotno izvedla to nalogo eh, in 724 eh, tisoč 133 eh, eh, evrov je potrebno za dodatne obratovalne stroške in 347 tisoč prihaja iz ene vrstice in 377 tisoč pride iz operativne vrstice za Y44U, zato gre pri tem prenosu. Dobili smo pisne odgovore od komisije za vsa naša vprašanja in zaradi tega predlagam, da podpremo eh, ta, eh, to, eh, ta predlog za prerasporeditev. Hvala lepa, glasujemo. Glasujemo poimensko, elektronsko. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 29 za, 2 proti, 2 zdržana, sprejeto. Sedaj bomo glasovali o sedežu eh, Evropskega bančnega organa. Imamo prvi predlog spremembe, to je predlog spremembe 9. In predlog spremembe 5. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 z ustnim predlogom spremembe poročevalce, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 7 za, proti, vzdržani, ni posem jasno, bomo preverili. Začete glasovanja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 19 za, 13 proti. Predlog spremembe 4 za, proti, eh, vzdržani, eh, sprejeto. In sedaj glasujemo o celotnem eh, besedilu v spremenjeni obliki. Po imensko glasujemo. Konec glasovanja. 28 za. Štirje glasovi proti, en vzdržan sprejeto. Sedaj bomo glasovali o mnenju kolege Omarši, gre za krepitev ekonomske, socialne in teritorijalne kohezije, eh, sedmo poročilo Evropske komisije. Naj preciziram. Tu gre za seznam za glasovanje. Eh, naj pojasnim, več ločenih glasovanj je bilo zahtevanih Vendar za te odstavke imamo kompromise. Tu gre za 6, 25 in 28 za te predloge sprememb. Potem predlog spremembe 14. Ta ni kompatibilen z kompromisom 2 in zaradi tega je brezpredmeten, če bo sprejet kompromis. Ali imate kakšne komentarje? Očitno ne. In torej glasujemo. Prosim. Naj samo razložim, da sem prebral besedilo in v prvem odstavku, če bo sprejet kompromis, bom umaknil predlog spremembe šest. E, torej, umikate predlog spremembe šest, če bo sprejeto. Dobro, pridobili bomo nekaj na času. Kompromis ena, kdo je za? Proti? Ostršani? Proti? Sprejeto. Predlog spremembe 9. Ločeno glasovanje v delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Preverili bomo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 12 eh, proti. 12 eh, za, 18 proti. Drugi del, kdo je za? Proti. Mislim, da je to isto kot pri prvem eh, delu in sicer zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 16. Za, proti, vzdržani, preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 proti 14 za, eno zdržan. 17 e, za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 e, je proti, 15. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa kompromis šest za, proti, eh, vzdržani sprejeto. Sedaj drugi del vzdržani predloga spremembe 28 za, proti, vzdržani, preverili bomo in sicer elektronsko drugi del predloga spremembe 28. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. 19 proti 13. Predlog sprem v 31 proti stržani zavrnjeno. 32. V dveh delih. Prvi del za. Proti. Preverili bomo. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 proti 15 za drugi del. E, prvi del je brezpredmeten, potem pa tudi drugi del. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 e, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa celotno besedilo po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 29 eh, za, 4 proti. Čestitke. Potem pa gospod Ešvrt, eh, drugi oddelek je tu ni prošen za prerasporeditev in sedaj dajem besedo Moniki Holmajer. tu imamo različne eh, načrte v okviru nepremičke politike. Najprej ima e selitev v Amsterdam. Gospod eh, predsednik, predlagam, da začnemo z nekompliciranimi in da končamo s kompliciranimi. Drugi bodo namreč zelo hitri. In potem se bomo pač ukvarjali s tistim, kjer bo več eh, razprave. Nekomplicirano je je hiša Evropske unije v Štokholmu eh, kljub eh, pregledu trga in eh, razmaha nepremičninskega trga v Štokholmu nismo našli stavbe, ki bi ustrezala eh, našim eh, kriterijem. Podaljšali smo sedanjo stavbo za tri leta, zato da najdemo nekaj bolj primernega. Stroški so nekoliko višji eh, zaradi tega, ker so se najemnine v celem Štokholmu dramatično povišale. To je razumljivo. In, uh, uh, pravzaprav to povišanje eh, je nižje, kot eh, so se nasplošno eh, povišala sredstva in Uh, 681 tisoč uh, prevzame komisija, parlament 446 tisoč, uh, tu pravzaprav uh, ne vidim nobenih težav. Vi ste torej predstavili sedaj Štokholm. Ali že želite, da sedaj eh, glasujemo? Ja, ker imamo štiri predloge. Torej, eh, poročevalka da pozitivno mnenje, eh, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 25 za, 3 proti, 2 sta se vzdržala. In sedaj boste govorili o Amsterdamu? Ne, ne, najprej o Keniji. O štirih zadevah eh, se moramo pogovoriti. Kenija. Torej, eh, dobili smo že predhodno informacijo Evropske službe za zunanje delovanje. Eh, to, kar so nam predstavili, se ne razlikuje bistveno od teh informacij, ki smo jih že imeli, sedaj imamo še nekaj podrobnih informacij, ampak v glavnem se to pokriva s predhodnim sporočilom. 4372 kvadratnih metrov je in sicer je um, več um, delegacija EU, EBB in drugi so tam in tako so razdeljena tudi par kerišča, 132 sodelavcev je komisija, um, centr za zunanje delovanje, potem uh, eh, centr za Somalijo, uh, za afriški rok in IBB. Uh, letna najemnina znaša 667 tisoč 504 neto z indeksacijo 3 odstotkov. To, eh, na to malo gledam kritično, ampak v Nairobiju eh, tudi ni veliko eh, drugih možnosti ali možnosti, da bi res lahko izbirali poslopje. Um, Eh, izpolnjuje tudi vidike varnosti, eh, se pravi, da se nam to poslopje splača zato, ker se stroški lahko razdelijo na več najemnikov. 2,6 milijona potrebujemo za opremo in za selitev eh, 13.500, potem 300.000 za um, varovanje, potem notarski stroški. Um, 200 tisoč. E, e, e, torej, vse solidno letni stroški znašajo 1,276195 evrov. Predlagam soglasje, ne samo zato, ker smo dobili ustrezen predlog, temveč tudi zato, ker nas je Evropska služba za zunanje delovanje tudi primirno obveščala o tem projektu. Hvala. Vi ste torej za. To operacijo v Keniji. Gospod Depri želi besedo. Samo eno vprašanje za kolegico Moniko Holmer. Trenutno je ES, ESZD ima 4000 eh, in še nekaj kvadratnih metrov. Eh, in to je eh, ali um, to pokriva tudi osebje za operacijo za um, afriški rok um, in sedaj eh, hočejo trikrat več uh, prostora. Zato se sprašujem, ali je ta razširitev uh, v skladu z dogovori, ki je bil sprejet z drugimi najemniki. Uh, Eh, kajti gre za povečanje prostornine za tri eh, oziroma tega prostora za trikrat. In zato se sprašujem, ali je to v skladu eh, z dogovori, ki so bili sprejeti z drugimi inštitucijami, ali je to utemeljeno, to povečanje. Ne vem, ali ima poločevalka te informacije, ampak rad bi, zanima me to. 4000, 4000 1372 kvadratnih metrov je skupna površina. EU, delegacija EU eh, je sklenila pogodbe z drugimi, tudi eh, kateri deleže prevzimajo eh, z najemnino, tako, da je prostorska potreba bila usklajena z dejanskimi potrebami teh partnerjev. Imamo več sodelovcev, kot jih je bilo prej, zato ker ima komisija 24 eh, eh, sodelovcev, Somalija 24, eh, USR, eh, ekipa za afriški rok 5, e eh, EB 10 eh, sodelovcev. 33,11 kvadratnih metrov za, na osebo je to in to je pravzaprav eh, povprečje, pravzaprav je celo malo pod povprečjem, povprečjem v delegacijah. Žal eh, nisem eh, slišala, nisem imela eh, prevoda, tolmačenja, nisem se razumela. Eh, strinjam se s tem, kar si rekla sedaj torej 84 um, sodelavcev komisije um, in skupna površina je 4372 in zdaj se zahteva povečanje ali kako. Torej, to je visoko poslopje, ampak se ni celo poslopje naše. Mislim, ne uporabljamo celega poslopja. Um, najeli bomo četrto etažo, drugo, četrto nadstropje, ostale no, ni naše. Torej, 4472 kvadratnih metrov, a ne? E, oziroma gre za najem štirih etaž v poslopju Dunhill Tower. Ne bomo imeli celega poslopja, temveč samo štiri etaže. Če pa um, bo eh, eh, potreba večja, se bo SZD na nas obrnil, verjetno. Ampak sedaj bomo najeli štiri etaže od dosega 20. 20 nad stropi ima to poslopje. Torej, in mi eh, govorimo o tem, teh 4372 kvadratnih metrih, štiri nadstropja ali eh, je s tem zadeva rešena. Ja, eh, elektronsko glasujemo o tem predlogu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 27 eh, za, 3 proti, 2 se, se zdržale. Ali lahko zdaj se, go, se pogovarjamo o Amsterdamu ali ne? Ja, sedaj pa ja gospod predsednik, sedaj smo pa res pri Amsterdamu in sicer zato, ker imam tudi vprašanja za komisijo. Zadnjič sem kritizirala nizozemsko vlado in moram reči, da se je situacija sedaj v mislim času bistveno izboljšala. Prvič, dosje, eh, ki smo ga prejeli, ehm, je v skladu s tem, kar je nizozemska vlada pri um, ko je ponudila uh, sedež za IMO, um, mislim, to je v skladu s ponudbo, um, Nizozemska bo prevzela stroške preselitve in tudi za začasno poslopje in tudi stroške za novo poslopje. Če Eh, tega postopka ne bo treba preurediti specifično za nas. Pogoji eh, so v redu, 20 let bo trajala ta pogodba in možno, možno je tudi podaljšati pogodbo. Če bi prišlo do poznejše uselitve, bi eh, nizozemska vlada prevzela te stroške. Jaz grem sedaj vse podrobnosti torej v vzajemnem soglasju je možno dati odpoved, najemnik um, lahko da odpoved, če se spreme odločitev o selitvi ime eh, kam drugam. Um, odpovedni rok je šest mesecev. Um, um, in um, seveda tudi odpovedni rok, če bi prišlo do tega, da se nekaj zgodi, eh, eh, kar bi povzročilo, da podslopje ne bi bilo več uporabno. Torej zadnjič smo jo ja govorili o tem, da odpoved ni možna, da bi morali sami potem najti nekega podnajemnika, ampak ta stvar se je rešila. Um, 2019. Um, eh, bo eh, končano to poslopje, bo zgrajeno to poslopje in eh, najemnina se začne novembra 2019. Eh, 26 tisoč kvadratnih metrov je za pisarne, imamo konferenčni center 5700 kvadratnih metrov, potem parkirišče za avtomobile 104, 700 to um, 50 um, parkirišč za kolesa, to je um, dostopno uh, tudi um, dobro z javnim prevozom. 1103 sodelavci um, bodo zaposleni, nizozemska vlada je vsem sodelavcem, predvsem tistim, ki imajo družino in otroke, um, dala tudi ponudbo podpore pomoči pri iskanju šole, um, delovnih mest in tako naprej se pravi, da so res izpolnili te zahteve. Name se ni nihče obrnil s kakimi dodatnimi pritožbami, ne vem, eh, kako je pri vas. 28,55 eh, kvadratnih metrov je pod povprečjem, na sodelavce je pravzaprav pod povprečjem um, tega, kar je norma komisije. Uh, 275,24 eh, je najemnina na kvadratni meter na leto. 1,8 milijona so eh, vzdrževalni stroški. Um, v, tem, v tej ceni um, Eh, je ok, bila vključena, torej prva, v prvotni oceni so bili vključeni tudi stroški za vzdrževanje, sedaj pa imamo to podrobno eh, tu raz, eh, torej navedeno, um, naprimer stroški za elektriko in tako naprej. 13, 627 so letni stroški um, in um, seveda pa so tu tudi sestavine, ki um, so specifični stroški um, ki, za to agencijo in to pravzaprav v prvotni ponudbi um, še ni bilo vključeno. Um, obnova uh, poslopja stane 50 milijonov. Um, 750 tisoč evrov um, leto preko um, celotnega, celotne dobe trajanja eh, te najemnine. Torej, um, imamo letne skupne stroške 14,377 milijonov. Um, vendar bo ima eh, deloma to plačevala tudi s pristojbinami, ki jih um, zaračunava za svoje storitve. Uh, to poslopje je ugodnejše kot v Londonu. Uh, um, zato smo s tem eh, še eh, lahko kar srečni, torej lahko smo zadovoljni s to ponudbo. Vendar imam tri vprašanja in komisijo sem že opozorila na to, da bom postavila ta tri vprašanja. Prvo vprašanje um, torej bo postopek Italije pred Evropskim sodiščem in tu e, so, se postavljajo vprašanja poročevalcev v senci, ali bi se lahko zgodilo, da se bo moralo vse skupaj še enkrat seliti. Želim opozoriti kolege na to, da z novo klauzulo o odpovedi se ne bo zgodilo, da mi, bi, bi mi potem obsedeli na tem poslopju, tudi če bi e, se morali seliti kam drugam. Um, učili smo se iz napak preteklosti. Vendar moja praš, prošnja komisiji, da nam sporoči, kakšne bi bile pravne posledice takšnega postopka in um, prosim komisijo za ustrezno oceno finančne posledice finančnih posledic za poslopje ne bo, ker imamo ta odpovedni rok. Potem um, sprememba uh, uredbe um, o ustanovitvi s tem se ukvarja in bi mogoče nam eh, komisija lahko da eh, pregled nad tem, tako da bo um, za nas lažje potem odločati. Hvala. <clears throat> Ali želi eh, odgovoriti gospod Olivier Sal, predstavnik komisije na vprašanja. Hvala. Poskusil bom odgovoriti na ta različna vprašanja, kar zadeva postopek pred sodiščem. Eh, komisija eh, na to nima vpliva, to je postopek med italijanskimi organi in svetom. Eh, mogoče pa eh, je treba opozoriti, da to prihaja iz netipičnega konteksta, kako se je začel ta postopek in sicer gre za selitev neke agencije. To je, se razlikuje od eh, standardnega postopka, ko se ustanovi nova, nova agencija. V skladu s postopkom, ki so ga odobrile države članice, lansko pomlad in sicer so prejeli ponudbe več mest in novembra je svet potem sprejel odločitev glede dveh novih sedežev. Prav no besedilo komisije je velja in eh, to je bilo treba pretvoriti v pravno besedilo in zato je komisija v novembru predložila dva predloga v zvezi eh, z spremembo sedeža, eh, kar je treba spremeniti seveda tudi v ustanovnih listinah. Um, um, tudi parlament je pripravil um, poročilo Viola um, in um, ko gre eh, za nova sedeža. Um, um, pot, um, potem pa pri imi je um, Bilo zelo dobro napredovalo glede glavnega sedeža in tu smo imeli dober dialog eh, med eh, nizozemsko kimi oblastmi in imo. Um, in v naslednjih tednih ali eh, dnih ali tednih bo prišlo do, do končnega eh, dogovora in tu gre pred, potem za pogoje tega sedeža, kar je bilo že dogovorjeno in kar je um, vključeno tudi v ta dosje o poslopju. Potem, kar je treba povedati, eden od ključnih elementov in tri inštitucije to želijo rešiti in sicer, eh, da se zagotovi eh, kontinuiteta dela ime in zato postopki potekajo usporedno, torej sprememba ustanovnega akta, o tem razprava o glavnem sedežu in um, ehm, potrebe, da se hitro napreduje tudi pri eh, dosjeju samem, tako da se lahko um, zagotovi um, naslednje leto nemoten naselitev. In upam, da te informacije zadostujejo, da uh, odbor lahko pozitivno odloči o sedežu ime. Ali eh, želi kaj povedati predstavnik ime, gospod Dotjon? Uh, thank you, Mr. Chairman. No... Hvala. Pravzaprav nimam kaj dosti dodati um, temu, kar je povedal predstavnik komisije. Vsi vidiki se pozitivno razvijajo, eh, torej dogovor o sedežu, um, nekaj manjših stvari je treba še rešiti, ampak to je stvar nekaj dni. Jutri bo. Uh, se sestal usmerjevalni odbor in, in se bomo eh, z nizozemskimi kolegi eh, bomo obravnavali eh, te vidike. Potem, kar zadeva začasno poslopje in um, vsa, vsa dela za selitev v novo poslopje oziroma poslopje, ki bo potem dokončno, vse to poteka po pričakovanjih. Um, gospod Bioti ali um, želite besedo. Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti eh, kolegici Hulmeier za to preciznost eh, pri predstavitvi vseh podrobnosti in da ste tako natančno si ogledali eh, pogodbe za posamezne sedeže. Ne bom sedaj odgovoril na vprašanje, Eh, gospi Holmajer, kar zadeva postopek, ki ga vodi italijanska vlada. Ampak nekaj imamo v zvezi z eh, najemno pogodbo med IMO in nizozemsko vlado. Prvo vprašanje se nanaša na čas eh, predaje. Prvotno je bil predviden 1. oktober in sedaj 15. november, torej da se preda to poslopje kakšna je pravna podlaga za spremembo tega datuma in potem še drugi element v pogodbi med IMO in nizozemsko se govori 15. november, razen če bi prišlo do izrednih okoliščin, na katerih nima eh, da pliva obe stranki, pri čemer sta obe stranki ima ali in nizozemska um, ali so mišljeni mogoče, ali so mišljene kakšne zamude pri gradnji, ali kaj je s tem mišljeno in kako bi se to sankcioniralo, če bi prišlo res do poznejše e, izročitve predaje. In tretje, in tretje in zadnje vprašanje, kar zadeva um, klauzulo za podaljšanje pogodbe po letu 2039, torej 20 za 20 let je prvotna pogodba. Um, um, ali je predvideno, predvidena um, um, klauzula v zvezi z najemnino um, po eh, letu 2039. Seveda si želimo, da bi eh, EMA tam ostala, torej da se potem eh, najemnina ne bi bistveno zvišala ali je predvidena kakšna taka klauzula. Hvala, gospa Hofman. Hvala, gospod predsednik. Torej, zdi se mi čudno, kako je prišlo. Eh, do odločitve o sedežu in sicer, da so vrgli kovanec, lahko bi izbrali mm, lahko bi eh, odločali tudi drugače, ampak dobro, na to nimamo vpliva. Upam, da v prihodnosti ne bomo ponovno soočeni s takošno situacijo, ampak nisem natančno razumela in zato sprašujem, kako komisija ocenjuje uspeh eh, eh, italijanske tožbe pred sodiščem. Kakšne bi lahko bile posledice, če bi Italija uspela s to tožbo? E, torej, želim, e, da komisija odgovori. To je zelo dobro vprašanje. Mm, bomo najprej dali besedo gospi Holmajer in potem komisiji. Gospa Holmajer, beseda je vaša. Hvala. Še enkrat se obračam na komisijo. Vem, da ne morete reči, kako bo odločilo Evropsko sodišče, ampak ali je ta postopek bil korekten, ustrezen, pravilen? Telefonirali smo, telefonirala sva in rekli ste v telefonskem pogovoru, da so države članice uskladile postopke spomladi in za odbor bi bila ta informacija v pomoč. Bioti pri poznejši predaji ne bi bil problem, kajti od 1. Eh, januar 2019 eh, nizozemska vlada plačuje za to podgodbo ali bo to potem eh, pro, predali pod slopje novembra ali ne, eh, ni eh, problem, kajti plačala bi nizozemska vlada. In dlje, ko traja selitev, višji so stroški za nizozemsko vlado in zato je v interesu nizozemske vlade, da bi prišlo čim prej do te selitve. Za nas, v, od, za nas iz proračuna ne nastanejo noben stroški, kajti to krije nizozemska vlada. Potem eh, popust pri. Eh, Prvotna najemnina je bila osem, osem, nula, nula, vendar imamo in, um, in, um, indeksacijo, torej popust in zato se uh, indeks znanša, zmaša na 1,66 eh, na leto, eh, torej pri obih teh vprašanjih ni težav. In še vprašanje za kolegi, oziroma odgovor Edith Hoffman, če bi se svet eh, enkrat, če bi svet eh, sprejel drugačno odločitev, eh, tukaj, tu s poslopjem nimamo težav, kaj ti lahko damo odpoved v roku šestih mesecev, ne da bi morali plačati kazen. Eh, to je drugače kot to, kar se je zgodilo v Londonu, zato sem zdaj bolj pomirjena. Torej, če bi se karkoli zgodilo, se uh, vsej, eh, tu ne bomo imeli težav. Um, um, torej, ne bi bilo dodatnih stroškov zaradi tega. Monika, ali bomo glasovali? Bomo sedaj glasovali? Ali želi komisija še nekaj? povedati, še kaj povedati. Hvala. Poskusil bom odgovoriti na postavljena vprašanja. Nočem pa odpriti razprave s tem. Tako kot sem že rekel, države članice so se dogovorile za postopek spomladi lanskega leta in po naših informacijah je bil ta postopek tudi uh, um, spoštovan, kar zadeva um, Italijo in tožbo. To je um, spor med svetom in državo članico. Mi se v to ne mešavamo, moramo se osredotočiti na pravno jasnost, ko gre za spremembo ustanovnega akta, e, torej sedež je treba ustrezno prilagoditi v ustanovnem aktu um, in uh, razen tega um, um, gre tudi za ta dosje o um, poslopju, o, uh, kjer so vključeni vsi podrobni vidiki, ampak seveda ne moremo pa nič povedati o morebitnih posledicah odločitve Evropskega sodišča. Gospod eh, predsednik, predlagam, da s, um, ob upoštevanju tega, da bo dogovor o sedežu sprijet k malu in da bo ustanovni akt eh, potrjen tudi strani Evropskega parlamenta in da bomo potem in pod temi pogoji um, um, dali soglasje. Torej, to je sedaj, sedaj glasujemo o tem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 15 za, 7 proti in 6 se jih je vzdržalo. In sedaj smo pri Washingtonu. Ali že lahko danes glasujemo, ali pa boste najprej proče poročali. Ker smo to prejeli tako kratkoročno, predlagam, da to sprememo naslednji, na naslednji seji. Zgleda to sicer eh, razumno, ampak nimamo še konkretnih informacij o kreditni pogodbi. Um, lahko bi eh, šlo za 20 let, 30 let, eh, tudi odstotki niso jasni in želim izkoristiti še čas, eh, da skupaj s poročevalci v senci si to podrobno ogledamo, zato predlagam, da eh, to obravnavamo na, naslednjem, na naslednji seji odbora za proračun čez 14 dni. Hvala. Um, glasovanje bo torej naslednjič. S tem smo Eh, končali eh, glasovanja, z glasovanji. Eh, Nepremečninska politika, ali so kakšne informacije v zvezi s prihodnimi projekti, ali pa je poročevalka mnenja, da danes ni potrebno o tem razpravljati. Gospa poročevalka ne reagira.

že prej sem rekel, da smo končali z glasovanji in naslednja točka je e, Agencija za kibernetsko varnost. E, poročevalec gospod Gajar danes ni prisoten. Timo Vulkan ga nadomišča in bo predstavil mnenje Jensa Gajarja. Gospod Vulkan. Vous avez la parole. Beseda je vaša, hvala. <clears throat> Gospod predsednik, res je, da lahko danes govorim eh, na mesto Jensa Gajarja, ki je moral, ki mora sodelovati na neki pomembni seji v eh, svojem volilnem okrožju. Eniza je agencija za kibernetsko varnost s sedežem v Grčiji administrativna sedeža sta v eh, administrativni sedež je Heraklion, operativni sedež pa, je, pa so Atene. Z aktu o kibernetski varnosti je pripravila komisija zelo ambiciozen predlog za to, da se krepi varnostna arhitektura v EU. Komisija razen tega predlaga vzpostavitev scheme za kibernetsko varnost in Eh, pri uveljavljanju tega naj bi sodelovala Eniza. Krepitev vloge Enize je treba pozdraviti in zato je načrtovano zvišanje sredstev in tudi zvišanje osebja, osebja zaželeno. Um, torej na 80 um, eh, naj bi povečali um, delovna mesta jih podvojili in tudi sredstva naj bi povečali. Um, vendar eh, treba je razpravljati tudi o vprašanju sedeža agencije. Zakaj? Ta dvojni sedež je kontraproduktivn in neočinkovit. Zato osnutek mnenja predvideva, da bi um, dogovor o sedežu med grškimi organi in agencijo uh, uh, prilagodili. Um, v okviru um, delovne skupine za vire agenciji uh, eh, je bilo pozvano, da uh, se um, oceni delo agencij, ki imajo več kot en sedež. In ta ocena za enizo um, je privedla do rezultata, da je, sta dva sedeža kontraproduktivna. Potem gre za poseben proračun za raziskave, tako da bo agencija uh, Eh, lahko izvajala lastne raziskave in bo lahko tudi izvajala svojo vlogo kot ponudnik eh, strokovnega znanja. In razen tega naj bi predstavnika parlamenta poslali v upravni odbor in agencija naj bi imela možnost, da izbere tudi druge ponudnike za prevajalsko dejavnost, če so drugi ponudniki cenejši. Eh, to je bilo poročilo gospoda Gajarja. Hvala, gospod kolega, hvala, da ste tako učinkovito z, eh, nadomiščali gospoda Gajarja. In naslednji je na vrsti gospod Ulbricht. Hvala, gospod predsednik. Želim. Eh, eh, spregovoriti za gospoda Salamarko, ki je moral zapustiti parlament danes. Gospod Salmar se zahvaljuje gospodu Gajarju za to mnenje in deli večino tega mnenja. Gospod Salmar, želi poudariti um, pomen eh, proračuna na osnovi uspešnosti in treba je zagotoviti tudi sinergije in okrepiti sodelovanje Enize z drugimi agencijami in deležniki v državah članicah, ne da bi prišlo do eh, prekrivanja z eh, nacionalnimi akterji. Ali želi še kdo besedo? Ne. ne. Eh, gospod poročevalec, ali imate eh, še eh, kakšen komentar na to, kar je povedal gospod Olbrih. Če ne, bomo zaključili to točko. 28. marc je rok za vložitev predlogov sprememb ob 12. uri. Glasovanje v odboru za proračun bo 6. maja. Um, 16. Eh, maja in junija na plenarnem zasedanju eh, se bo glasovalo o tem. Sedaj pa pozdravljamo gospoda Jana Grigorja, ki je član Evropskega računskega sodišča. Hvala, da ste prišli danes na sejo odbora in sicer boste predstavili dokument, ki ga je sprijelo sodišče 15. februarja in sicer prihodnost financ EU, reforma delovanja proračuna EU. To je predlog, um, um, ki je za nas seveda, um, seveda zanimiv, kajti um, gre za temeljne načela proračuna in gre tudi za jasnost proračuna um, um, gospod Grigorije, um, že predstavil ta to študijo, ta dokument eh, v odboru za proračunski nadzor. Eh, gre seveda tudi za naslednji eh, finančni okvir in za lastne vire. In zato vabim gospoda Grigorja, da nam predstavi to delo imamo približno eno uro časa za to razpravo. Gospod Grigor, beseda je vaša. Uh, uh, uh, Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Spoštovani člani odbora za proračun, dame in gospodje. Naj vas spomnim na svoj zadnji obisk v odboru za uh, proračun. To uh, je bilo tekom širitve leta 2004, torej je že kar nekaj časa minilo odkar sem bil v tem odboru. Naj eh, torej predstavim dokument Evropskega računskega sodišča o prihodnosti večletnega finančnega okvira o eh, evropskih financah. Naj eh, spregovorim najprej o časovnici. 15. februarja smo objavili naš dokument, vsaj prvi dokument, ki je bilo drugega bomo objavili uh, junija, julija. Um, potem, ko bo objavljen predlog komisije, maja, upamo. Potem pa bomo objavili še tri dokumente o financiranju uh, Evropske unije, o kmetijski politiki in njeni prihodnosti in pa dokument o poenostavitvi kohezijske politike danes pred pol ure pa je bila, uh, bil objavljen dokument o poenostavitvi raziskav in pa inovacij ter programov povezanih s tem. V drugi polovici leta 2018 bomo predstavili naše mnenje o sredstvih, finančnih sredstvih in pa o drugih uh, programih. Uh, Eh, Evropske unije. Zelo težko je pripraviti dokument usmerjen v prihodnost, ki temeli na naših preteklih eh, revizorskih izkušnjah, ampak eh, storili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi strnili naše najboljše argumente. Uporobili smo predvsem dva celovita pregleda o eh, dobri eh, rabi evropskih sredstev, o izzivih in tveganjih. Poleg tega eh, smo upoštevali tudi letna poročila iz leta 2014, 2015 in 2016 in kot referenčno točko smo uporabili tudi posebno, posebno poročilo za obdobje 2015 do 2018 in nekatera druga poročila o finančni uredbi in o skupnih določilih v kohezijski politiki. In na zadnje smo navedli tudi večletni. Eh, smo navedli tudi pregled večletnega finančnega okvira. V tem eh, dokumentu komisije se skušamo osredotočiti na eh, del eh, dokumenta na temo kohezije. Gre za to, kako naj bi Evropska unija delovala v prihodnosti. Tukaj gre za drugo točko eh, dokumenta Evropske komisije in seveda podpiramo eh, komisijo, kajti vedno je zelo težko najti sporazum o prihodnosti eh, finančnih sredstev in seveda je potrebno poskrbeti za pravo ravnotežje med obstoječimi politikami Evropske unije in pa novimi izzivi med nacionalnimi prioritetami in pa evropskim vrednotami. Pri tem se je potrebno osredotočiti na eh, temeljna pravila in eh, se odločiti eh, o uporabi posojil in pa drugih finančnih instrumentov. Med izzivi je sedaj tudi izstop ene izmed držav članic, to je še dodaten izziv. Na naslednji prosojnici skušamo izpostaviti dobra načela, ki jih je omenila Evropska komisija v svojem dokumentu in eh, skušali smo eh, analizirati eh, vse korake v eh, proračunskem eh, ciklu. No, naj si ogledamo naše predloge, ko gre za dodano vrednost pozdravljamo, da je Evropska komisija dejala, da bo dodana vrednost ključni cilj naslednjega večletnega finančnega okvira. In Evropski proračun bi se moral osredotočiti na tiste projekte Evropske unije, ki zagotavljajo najvišjo dodatno, dodano vrednost. In poleg tega želimo ukrepiti tudi uporabo finančnih instrumentov in pa jamstev. Potem so tukaj členi 50 do 56 stališča parlamenta uh, na temo uh, prihodnjega večletnega finančnega okvira. In tudi tukaj smo se odločili, da se bomo osredotočili na evropsko dodano vrednost. Uh, cilj je, da najdemo uh, možnosti za uporabo proračuna na takšen način, da bomo poskrbeli za dodano vrednost. Potem želimo tudi oceniti. Uh, potencijalno dodano vrednost predlogov eh, v okviru novih programov. Eh, želimo tudi, eh, da bi pri tem upoštevali četrti predlog in sicer gre za oceno tvegan, kakor tudi prednosti, ki jih prinaša uporaba evropskih finančnih sredstev, finančnih instrumentov in pa jamstev. Pri tem se opiramo na poročili iz leta 2016 o finančnih instrumentih. Poleg tega predlagame, da bi morali redno ocenjevati eh, dodano vrednost in primerjati eh, dosežke teh programov eh, z splašno porabo. Leta 2010 smo že podali perspektivo uh, finančne uredbe in uh, sedaj smo poskrbeli tudi za skladnost z uh, tem dokumentom. Proračun se mora osredotočiti na določanje prioritet, na ustrezno izvajanje in pa na programe, ki bodo osredotočeni na konkretne rezultate. Poleg tega Eh, govorimo tudi o neravnovesjih. To izpostavlja tudi parlament v členu 51. Za našega vidika podpiramo vzpostavitev eh, delovne skupine na temo lasnih sredstev in predlagamo tudi natančnejšo analizo eh, stroškov, prednosti in tako naprej. Menimo, da bi lahko na vsak način izboljšali koncept nepravilnosti, kajti nekateri elementi niso dovolj natančno eh, predstavljeni, ko gre, eh, predvsem ko gre za dodelitev eh, stroškov državam članicam. Poleg tega pa je potrebno govoriti tudi o nefinančnih prednostih teh programov. Naslednja točka, prožnost znotraj stabilnega okvira. Dokument komisije predlaga, da ponovno preverimo strukturne vidike večletnega finančnega okvira, eh, kot recimo budžet, eh, proračunske marže, število razdelkov in pa obdobje trajanja večletnega finančnega okvira. Zato je tukaj tudi naš drugi predlog, da izboljšamo odzivno sposobnost eh, proračuna Evropske unije. In to je tudi v skladu z vašim stališčem ob Opiramo se tudi na drugo poglavje eh, letnega poročila iz leta 2016. Menimo, da bi morali eh, instrumente prožnosti uporabiti predvsem za nepredvidljive dogodke in pa potencijalna plačila eh, povezana z jamstvi proračuna Evropske unije, ne pa zato, da se ukvarjamo z proračunskimi posledicami nepredvidenih zamud pri izvajanju programov. Poleg tega predlagamo tudi uvedbo sistema rezerv in sicer eh, gre tukaj za splošno rezervo in pa za specifične rezerve. Eh, tukaj gre tudi za odziv za dolgoročne obveznosti, ki so eh, vezane na programe in instrumente. Poleg tega pa je potrebno upoštevati nepredvidljive dogodke in pa specifične dogodke. Zato pa seveda potrebujemo tudi ustrezna pravila za prerasporeditev sredstev. Naj preidem k tretjemu predlogu. Tukaj gre za obsežnejši finančni načrt. Tukaj se nanašamo na 73. člen eh, mnenja Evropskega parlamenta. Predlagamo, da bi, Evrop, da bi večletni finančni okvir dopolnili z dodatnim finančnim načrtom, eh, srednjeročnim do dolgoročnim, ki bi se osredotočil na dopolnitev ločena tveganja na uh, obstoječi uh, prevzem obveznosti na uh, dolgoročna uh, plačila, kot recimo uh, za kast. Uh, in tudi tukaj se opiramo na stališče Evropskega parlamenta. Menimo, da bi morali uporabiti tudi druge vire uh, financiranja. Uh, tukaj je potrebno upoštevati države, članice, mednarodne organizacije in pa zasebni sektor. Menimo, da bi ta obsežni finančni načrt morali vsakoletno posodabljati, eh, vsaj vsakič, ko bi prišlo do eh, konkretnega razvoja politike Evropske unije ali pa izvajanja programov Evropske unije, potrebno pa je upoštevati tudi spremenjujoče se okoliščine in pri tem se osredotočamo na umestni pregled večletnega finančnega okvira. Poenostavljeno pravila. Eh, Evropska komisija eh, izpostavlja tudi to eh, temo. Želimo poskrbeti za boljše upravljanje stroškov, želimo zmanjšati število programov in pa finančnih instrumentov in poenostaviti pravila. Poleg tega pa moramo uporabiti možnost, da prekinemo korektivne mehanizme držav članic, eh, ki velja za države članice pri prispevkih v proračun Evropske unije. To spet spada v področje poenostavitve. Četrti predlog se osredotoča na okrepitev eh, učinkovitosti in rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu za to da navaja naše letno poročilo iz leta 2016, ki se osredotoča eh, na uspešnost in pri tem želim poudariti, da, potrebno, da bo potrebno zmanjšati eh, število eh, kazalnikov uspešnosti. Približno 200 ciljev imamo in približno 700 kazalnikov za različne politike. In glede na število programov se pojavlja tveganje prekrivanja In to je potrebno uh, rešiti z uh, ustreznim zmanjševanjem števila kazalnikov in pa ciljev. V letnem poročilu 2000, za leto 2016 smo se osredotočili tudi na kakovost porabe sredstev, ki jih Evropska komisija prejema z eh, strani, eh, oziroma predlogov, ki jih Evropska komisija prejema strani držav članic. In potem je tukaj. Eh, tudi eh, dokument, ki govori o potrebi po demokratičnem in proglednem postopku pri odločanju o prihodnem proračunu Evropske unije in eh, instrumente, ki se nahajajo izven proračuna Evropske unije, eh, moramo zmanjšati na minimum. In smo že pri petem eh, predlogu. Eh, tukaj gre za načela učinkovite eh, odgovornosti in pa preglednosti za vse finance Evropske unije. To eh, področje govori oziroma ta, to poglavje govori o popolnem demokratičnem nadzoru. Kot splošno pravilo, bi morali vse eh, organe povezane z Evropsko unijo vključiti v eh, proračun Evropske unije. Vsaj dolgoročno gledano, pri tem pa moramo biti seveda realistični, ne moremo vsega doseči naenkrat. In naj na kratko spregovorimo še o načeljih, ki so omenjena eh, na prvi in 16. strani in sicer gre za jasno definicijo vlog in pa odgovornosti. Poleg tega je potrebno zagotovilo, eh, da bodo cilji doseženi eh, in zagotoviti je potrebno celoten finančni, demokratični nadzor, eh, poleg tega mora biti omogočena prilagoditev programov, zagotovljena mora biti zunanja revizija in pa um, poskrbeti je potrebno za izvajanje priporočil, ki izhajajo iz revizije. Pri tem se opiram na poročilo iz leta 2014 in naj prejdem še k zadnjemu predlogu. Ta eh, predlog je predlog, eh, s katerim eh, se ukvarjamo bolj znotraj našega sodišča in sicer menimo, da so potrebni mandati za javno revizijo za vse politike, ki se financirajo na ravni Evropske unije in nacionalni ravni, če to ne bo mogoče pa je potrebno zagotoviti javnosti vsaj možnost udeležbe. In s tem smo imeli določene težave v preteklosti. In na zadnje, in to je zadnja prosojnica, Tukaj so predstavljeni vsi naši predlogi. Naj eh, dodam le še, da smo objavili tudi številna druga poročila za posamezne sektore, kajti tukaj se opiramo na temeljna proračunska določila. Imamo tudi eh, poročilo o, o zelenitvi, eh, kjer smo spostavili določene kritike, potem poročilo o mladih eh, kmetih, eh, pa o eh, ribiškem sektorju, eh, potem. Eh, skupna kmetijska politika ali pa kohezijska politika, kjer govorimo o enotnem evropskem nebu, o jamstvu za zaposlovanje mladih in tako naprej. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci, merci pour, uh... Najlepša hvala za to uh, kratko predstavitev uh, poročila računskega sodišča. Uh, gre za to, kako bi lahko izgledal proračun Evropske unije tako da bi ga tudi evropski državljani lažje razumeli. Potrebujemo učinkovite dejavnosti Evropske unije. Sedaj pa bom dal besedo vsem poročevalcem eh, za eh, proračunski okvir za obdobje po letu 2020 in pa za eh, nove lastne vire. Sedaj dobi besedo Jan Olbricht. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil za to poročilo Evropskega računskega sodišča. Uh, določene spremembe so povezane uh, tudi z spremembo predstave, ki jo imajo evropski poslanci o računskem eh, sodišču. Namreč se Evropsko sodišče predvsem osredotoča na postopke, ne pa na rezultate. Mislim, da ta dokument kaže, da to nikakor ni res. Eh, analiza in pa razmislek Evropskega računskega sedišča gre predsej dlje. tukaj gre za odziv na dokument komisije o prihodnosti eh, finančnih verov Evropske unije. Na to smo se odzvali tudi mi v svoji eh, resoluciji in čakamo na vaš eh, predlog. Junija, julija ste rekli, da boste podali eh, svoj odziv in mi bomo potem seveda pripravili tudi naš odziv. Zelo dobro bi bilo, če bi imeli jasno izmenjavo informacij. nekaj elementov je, ki so zelo pomembni za nas. Eh, izkazali so se pomembni že tekem naše razprave o prihodnem večletnem finančnem okviru, pa ne samo o večletnem finančnem okviru, ampak o sistemu nasplošno. Kaj ti, ko govorimo o večletnem finančnem okviru, pogosto govorimo o številkah. Ne gre pa samo za številke, gre za to, kako celoten proračunski sistem deluje in uh, rad bi izpostavil nekaj točk, najprej evropska dodana vrednost. Mislim, da je to zelo zanimivo področje. Tukaj ne gre uh, zle uh, za še en predlog, kot je recimo predlog 150, uh, kaj pomeni evropska dodana vrednost, ampak gre za povdarek na tem, da uh, morajo vse inštitucije na eh, ta pojem eh, gledati enako in to je zelo pomembno. Preden naredimo naslednji korak, kajti jaz menim, da je sicer moje mnenje o tem, kaj pomeni evropska dodana vrednost, zelo zanimivo, ne bo pa na uh, nič vplivalo. Nekateri politiki, evropski politiki, bi morali prebrati to kratko pripombo. Poleg tega smo ugotovili, da potrebujemo e, evropski organizem za dodelitev posojil, ki bo usklajen z nacionalnimi sistemi in sicer usporedno e, e, z. Uh, Širjenjem obsega jamstva za zaposlovanje mladih se širi tudi obseg tveganja. To je eh, tudi ključnega pomena za oceno AAA, eh, za EIB. Eh, e torej, bolj se odločamo za jamstva, bolj se povečuje tveganje za evropski proračun. Najpol enostavim mogoče se bomo soočili celo z razpravo, kaj je Evropska unija. Je Evropska unija banka, agencija ali podjetje ali pa je javni organ? Torej, to je tisto uh, vprašanje, proti kateremu drvimo, kaj ti zdi se mi, da prehajamo na nek nov sistem, uh, ko Evropska unija ne bo več javni organ, ampak uh, neke vrste bančni sistem in to bo zadeve povsem spremenilo. Torej, zelo previdni bi morali biti, ko razpravljamo o finančnih instrumentih ne zaradi tega, ker so posojila lažja. Eh, ljudje raje dobijo sredstva, kot pa si jih izposojajo. Ampak tukaj gre zgolj za poenostavljen sistem. Eh, torej, eh, seznam se daša, vendar pa uporabljamo javna sredstva. In če uporabljamo javna sredstva, ne smemo pozabiti tudi na tveganje. In mislim, da je to zelo pomembno. Ko govorimo o uh, fleksibilnosti, uh, gospe Tomani tukaj. Uh, zato uh, govorim v dvojini, uh, omenjava rezerve, ampak vloga uh, rezerv je različna v vsakem razdelku. Torej, uh, mislim, da mora biti proračun prožnejši, ampak kako poskrbeti, da bo proračun prožnejši v z zelo sofisticiranimi instrumenti. Mislim, da bi morali uporabiti preprost instrument, eh, kot je uporaba rezerv. Zanimivo je eh, pogledati tudi finančni načrt. Govorimo o proračunu na splošno, ampak o finančnem načrtu mislim, da želi Evropska komisija eh, pripraviti eh, programe v odziv na ta vaš predlog. Eh, in tukaj so korektivni mehanizmi, seveda nobenega rabata v prihodnosti, ampak ne vem, če se bodo vse države članice s tem strinjale. Kaj ti mislim, da se bo zgolj ime spremenilo, ampak neke vrste korektivni mehanizmi bodo ostali. In še moja zadnja pripomba. Mogoče gre tukaj zgolj za ubeseditev, ampak zame kot politika je ubeseditev ravno tako pomembna, kaj ti ne govorite zgolj o doseganju rezultatov, ampak eh, o prikazu rezultatov in tukaj je eh, razlika, kaj ti lahko se zgodi, da sicer rezultate dosežemo, da pa so ti povsem neprepoznavni. Torej, pomen eh, rezultatov je s tem zmanjšan. Na tej vaši zadnji prosojnici kažete rezultate. Gre za prikaz rezultatov ne le državljanom, ampak tudi vladam, nacionalnim parlamentom in tako naprej. Torej, najprej je potrebno rezultate doseči, potem jih je potrebno izmeriti oziroma vrednotiti in na koncu jih je potrebno prikazati in to je zelo pomembno. Tukaj gre za eh, to, da nekaj prikažemo ne le nadzornikom, revizorjem, ampak tudi javnosti. Najlepša hvala, Jan Olbricht. Sedaj pa bomo prisluhnili edemu izmed dveh eh, soporočevalcev za lasna sredstva in to je Gerard Depri. Eh, hvala lepa, gospod predsedojoči. Ni se mi zdelo, da bo eh, lastnim verom eh, posvečena velika pozornost. Kaj ti računsko sodišče se mora ukvarjati predvsem z tem, kako se finančna sredstva, ki so, raz, ki so nam na voljo, pravilno uporabljena, če je njihova uporaba utemeljena. Ampak omenili ste tu in tam lastna sredstva, niste pa o tem ravno govorili, opazil sem jih samo na prosojnicah. Ne vem, ali ste o tem razmišljali v računskem sodišču. Osredotočil se bom na dve točki. Najprej naj povem, da bi mi bilo všeč, če bi imeli ta dokument pred dvema ali pa tremi meseci, ko smo pripravljali naše stališče o prihodnjem večletnem finančnem okviru. Kaj te, povsem z operativnega vidika, se mi zdi, da bi določeni predlogi lahko bili koristni. In glede na to, da je računsko sodišče organ, ki služi Evropskemu parlamentu, bi mi bilo zelo všeč, če bi imeli ta dokument eh, že prej. Kaj ti gre za uh, zelo dobre operativne predloge, ko gre za prožnost in za to, kako organizirati prožnost? To zgolj razmislim. vaš pristop je ta, da želite proračun osredotočiti na tista področja, ki zagotavljajo najvišjo dodano vrednost. Ja, dobro, ampak niste definirali dodane vrednosti. Če sem pravilno prebral, je napisano, da je potrebna medinstitucionalna definicija dodane vrednosti, ki bi lahko uporabili za primerjavo programov in za. Uh, utemeljitev razporeditev sredstev. Če je to res, potem je čas, da pripravimo to definicijo, kajti drugače ne vem, kako bomo eh, določali dodano vrednost, če ne znamo definirati in če se ne strinjamo v različnih inštitucijah. Eh, tukaj gre za eh, retoriko. Torej, zanima me, kaj pomeni evropska dodana vrednost v operativnem pogledu, ne v retoričnem pogledu, če nimamo uh, nobene definicije? Uh, kaj je dodana vrednost operativnih programov? Jaz vem, kaj je evropska dodana vrednost, kajti imam lastno definicijo evropske dodane vrednosti. Ampak, ko vi govorite o tem konceptu, nimamo eh, nobene prave eh, definicije evropske dodane vrednosti, tudi ne za skupno kmetijsko politiko. Torej razumem vas eh, sicer v retoričnem pogledu, ampak ne razumem, kaj konkretno mislite za tem. In uh, vaša priporočila uh, želite uh, že osredotočiti na operativne uh, vidike. Zapisal sem si tudi, da ste govorili o dolžini večletnega finančnega okvira. Če bi večletni finančni okvir trajal sedem let, bi morali razmišljati o posledicah eh, tega večletnega finančnega okvira do tretjega leta, zaradi tega, ker pride do preložitve plačil in tako naprej. In to je zelo eh, pomemben vidik, o katerem moramo razmišljati ko uh, govorimo o večletnem finančnem okviru, tukaj gre torej uh, za neke vrste predvidevanja. Uh, eh, zelo sem uh, cenil vaše uh, splošne usmeritve, ampak. Sprašujem se, v kolikšni meri so te smernice uresničljive, če nimamo te definicije evropske dodane vrednosti kako eh, bomo torej določili objektivne prioritete večletnega finančnega okvirja. Sedaj lahko to torej storimo le na subjektiven način. Najlepša hvala. Merci. Eh, hvala lepa. Sedaj smo slišali eh, prisotna soporočevalca, gospa Gardja Zabal. Presidente, lo primero Eh, eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej se želim zahvaliti računskemu sodišču za to poročilo. Gospod Depre je povedal, da bi bilo dobro, če bi to poročilo dobili prej. Imeli smo pogovore o bodočem finančnem okviru in tu bi lahko potem sprejeli ta priporočila, vendar tako je, pri bodočih pogajanjih bomo to upoštevali. Najprej želim povedati, da se v glavnem strinjam z analizami in rezultati tega poročila računskega sodišča. Vendar tu imamo dva problema. Prveč, v prvi fazi Eh, pravita komisija in eh, računsko sodišče, da je treba določiti prioritete in potem pa je treba na voljo dati eh, potrebna sredstva. To parlament zahteva, vendar svet tega ne počne in zaradi tega imamo tudi problem zlasti tudi ko govorimo o fleksibilnosti in maržah. E, torej, e, svet določi zgornjo mejo in mi moramo potem znižati prioritete in e, ta zgornja meja je preniska, mi govorimo o enem odstotku, čeprav želi parlament pač stotno izkoristiti ta sredstva za to, da financira prioritete, vendar mi nimamo marže, mi ne moremo pustiti denarja za bodoče potrebe če bi druge, eh, eh, stvari drugače strukturirali, če bi rekli, to so eh, prioritete, to so sredstva in potem pa dodatno bo za ne predvideno. Potem pa druga točka se nanaša tudi na to, kar je povedal gospod Depre, to dodana vrednost, to je stalna razprava, ne moramo se dogovoriti za jasno definicijo in mislim, da to niti ni mogoče. Koncept dodane vrednosti Eh, vsebuje različne otenke in v različnih eh, primerjih eh, imamo različne kriterije za definicijo. In zaradi tega je po mojem mnenju tvegano reči, da se mora evropski proračun osredotočiti na programe, ki imajo visoko dodano vrednost. Kaj ti? Glede na kriterije, ki jih uporabimo, Če si ogledamo sedanji proračun s to veliko dodano vrednost, pa naj jo definiramo tako ali drugače, potem pa Evropska unija nima nobenega opravka s tem. Tu bi pravzaprav zgubili eh, pomembne programe, ki so bistvo Evropske unije. Seveda sem odprta za razpravo, lahko se pogovarjamo o tem, kakšna naj bi bila ta dodana vrednost. Vendar tu eh, bi morali imeti filozofsko razpravo v Evropski uniji, ne pa eh, to pa ne bi bil velik neke kazalnike za proračun za naslednja leta. Eh, lahko se naprimer zgodi, da bi imeli številne eh, primere, ker je to politična Eh, gesta, politično sporočilo in ne vem, kako bi to lahko potem definirali kot dodano vrednost. In zanimivo bi bilo, če bi se pogovarjali o tem, eh, vendar hkrati pa bi bilo tudi tvegano, če razpravo omejimo na dodano vrednost. Potem pa še en komentar in vprašanje. Pro, eh, problem pri plačilih. Gospod Depre je tu govoril o učinku jojoja pri plačilih in kako bi se lahko izognili temu v prihodnje. Preprosta rešitev bi bila, da se zagotovijo zadostna sredstva za plačila v večletnem finančnem okviru, potem pač ne bi imeli tega učinka jojoja, vendar resničnost ni taka. In pri pogajanjih svetom je težko uh, eh, imeti ustrezno raven plačil. Morda bi pa morali imeti tudi neko rezervo za primere, ko morda eh, pač ne porabimo vsega eh, denarja, ta bi šel v eh, rezervo in s tem bi si zagotovili sredstva za plačila v prihodnje in potem ne bi vsak dan samo razpravljali o nivoju plačil. Hvala lepa, gospod Stehovski. Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom češko. Saj je eh, gospod eh, Gregorju tudi eh, Čeh po poreklu. Hvala lepa za ta dokument. To je kompleksen dokument. Seveda ne pokriva vseh vidikov. To so povedali tudi kolege pred menoj. Morda bi Eh, morali to interno eh, mi eh, urediti najprej. Potem pa vprašanje evropske dodane vrednosti. Mi v našem odboru za proračunski nadzor, govorimo o učinku sredstev, ki jih uporabimo. E, treba je seveda gledati, kje se uporabijo e, sredstvo. Kot je gospod Olbrih povedal, dosti krat leva roka ne ve, ne ve kaj počne desna roka. E, in dosti krat sredstva porabljamo za ista stvari. Naprimer na kmetijstvu, tam se borimo proti uh, Eh, podnebnim spremembam, drugot pa porabljamo sredstva za še večje intenziviranje eh, kmetijstva. In na tem področju moramo biti pozorni in eh, tudi pri prihodnjih proračunih. Evropski proračun ni tako velik in mi moramo dejansko govoriti o učinkih. To je tudi povedal gospod Olbricht. Ali Bo Evropska unija neke vrste banka, ki bo posojala denar ali pa bo Evropska unija nekdo, ki financira stvari? Eh, ali naj dajemo denar tudi multinacionalkam eh, za določene projekte? Mi poznamo učinke eh, evropskega gospodarstva. Govorili smo v krizi, kaj če damo 7 milijonov eh, podjetju Andreja Babiša za proizvodnjo tosta, kruha in tako naprej. Eh, in eh, zanimiva je bila tudi vaša zadnja prosojnica, ki je sedaj ne vidimo. Naslednji dve leti boste prav gotovo zelo zanimivi zato, da ugotovimo, kakšna bo reforma, vendar tu ne gre samo za lastna eh, sredstva. Eh, eh Evropska unija ne sme biti odvisna samo od prispevkov držav člane. Češka je vedno kritizirala stvari, češ da se preveč daje ali pa premalo. Eh, Evropska unija potrebuje lastna neodvisna sredstva. In eh, zaradi tega menim tudi, tudi, da je vaš dokument dober in če boste to poglavje še okrepili, bo ta dokument koristen. Morda bi bilo dobro, če se čez nekaj mesecev še enkrat pogovarjamo o tej temi. Hvala lepa. Gospa Gresle, no, ta dokument je seveda eh, dober in nikoli ni prepozno. Pomembno bi bilo, če proračunski odbor zapre eh, vrzel pri odgovornosti, pri kontroli. Tu gre za vas. Uh, uh, denar, eh, s katerim upravlja komisija. In e eh, eh, potem pa računsko sodišče, tu imamo področja, o katerih nič ne vemo, naprimer področje obrambe in podobno. Tudi tu mora ukrepati odbor za proračuna brez odbora za proračun eh, nikomor ne bo uspelo zagotoviti primernega nadzora. Mi moramo sodelovati. In seveda obstajajo tudi eh, deli, ki so zunaj evropskega proračuna, pa so relevantni, o tem tudi nič ne vemo in pomembno je, da računsko poročilo dobiva Eh, računsko sodišče dobiva poročila, to so stvari, torej, o katerih eh, ne vemo dovolj, na katere ne moremo dovolj eh, vplivati. Natančno si moramo ogledati priporočilo številka šest. To je pomembno za proračunski odbor. Seveda smo pod velikim pritiskom, z nadzorom proračuna se ukvarjamo vse leto s programi, ki ne izpolnjujejo svojih ciljev. Imeli smo dva grozni reviziji na področju kmetijstva in sicer na področju ozelenitve. 12 milijard evrov uh, vsako leto uh, Eh, zapravimo brez eh, učinka, ne dosežemo ciljev. Tudi mladina na eh, področju kmetijstva, tudi tu ne dosegamo ciljev. Jaz nimam nič proti, da podpiramo prihodke eh, kme, eh, kmetov, vendar potem moramo stvari tudi poimenovati eh, tako. Kaj torej početi s programi, ki ne prinašajo tiste koristi, ki bi jo morali prenesti? Mi bi morali biti tu odločni in eh, zapreti te programe, končati te programe. To dopušča proračunski eh, eh zakonik, pa tega ne izkoriščamo. Potem pa finančni instrumenti, te seveda potrebujemo. Mi imamo tu na tisoče modelov financiranja in eh, mi ne vemo, kako to gre, pa tudi računsko sodišče eh, eh, ne ve. Potem pa ne rešujete problemov RALA. RAL v strukturnih skladih, v skladih za razvoj podeželja. Tu je morda dobro, če imamo dolgoročno napoved plačil, vendar to ne rešuje problemov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa Maletič. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vam za vašo predstavitev. Jaz bi vas uh, uh, vprašala glede dodatne vrednosti za Evropsko unijo in kako je z krepitvijo, povečanjem učinkovitosti. Vi ste dali nekaj priporočil, da je treba torej okrepiti okvir za učinkovitost, eh, potem tu izpostavljate načrtovanje potem strateške prioritete. Dobro, mi smo sedaj v procesu pripravljanja naslednjega večletnega finančnega okvira. Nimamo pa Evrope 2030, eh, se pravi, nimamo jasnega strateškega dokumenta. Naš eh, večletni finančni okvir eh, in proračun bi pa moral biti seveda povezan s temi dolgoročnimi prioritetami.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 pripravljati usporedno, vzpostaviti medsebojne povezave in znotraj te strategije moramo seveda razpravljati o dodani vrednosti in o tem, kaj je treba storiti za to, da bi imeli več dodane vrednosti in da bi imeli tudi več sinergij z nacionalnimi proračuni, eh, kajti z majhnim eh, evropskim proračunom ne moremo reševati vseh problemov in potrebujemo večji vpliv, večje sinergije eh, z nacionalnimi proračuni. In potem sem tudi za interesirana za to drugo oziroma tretjo točko na vaši prosojnici, kjer določate dodano evropsko vrednost. Tu gre za letno poročanje o uh, neto bilancah. Uh, vi želite uh, Eh, torej eh, tu eh, dopolniti svojo analizo s finančnimi in nefinančnimi prednostmi. To je odlična, odličen predlog, kajti mi dosti krat analiziramo koristi in plačila in iz tega naredimo neko neto bilanco. Vendar, kaj bi morali še dodati? Morda uh, Eh, koristi notranjega trga, krepitve notranjega trga, potem bi pa videli, kakšen je učinek kohezijske politike, kajti kohezijska politika krepi eh, notranji trg in eh, zaradi krepitve notranjega trga imajo koristi neto plačnice v evropski proračun. Mislim, da bi tak prikaz pomagal da vidimo, kakšne so koristi eh, evropskega proračuna. In potem še zadnja točka, ta je povezana eh, s finančnim načrtom in finančnim načrtovanjem, ki ste ga tudi predlagali. Mislim, da je to več kot potrebno. Mi imamo namreč problem, da Eh, kaj se načrtuje, kaj pa je izplačano, imamo zamude pri plačevanju, vendar mi potrebujemo več komunikacije z državami članicami in mi moramo vzpostaviti posebne sisteme za spremljanje, posebne IT eh, sisteme, zato da vidimo, eh, V kateri fazi implementacije so programi v državah članicah za to, da bi eh, dejansko potem eh, bolje načrtovali na evropski ravni? Hvala lepa, nišče več ne prosi za besedo, če dovolite, bi tudi jaz dodal nekaj osebnih eh, opomb. Najprej se seveda želim zahvaliti sodišču za ta prespevek, vendar to ni dokončno močano delo. To je eh, briefing. Eh, mi imamo še nekaj tednov in mesecev, kjer lahko dosežemo napredek. In tu eh, smo se dotaknili pomembne teme in potrebni bodo še dodatni sestanki z računskim sodiščem, kjer bomo prikazali svojo vizijo in proračunsko prakso. Eh, evropski proračun ima svoje posebnosti, eh, eh, ne spoštuje proračunske enotnosti in zaradi tega imamo pravo proračunsko vesolje. Ko potrebujemo fleksibilnost, izumljamo nove periferne sisteme in nimamo lasna sredstva, potem pa imamo učinke vzvoda, na začetku je to dobro delovalo uh, in dosti krat uh, eh, sprejemamo tveganja. Tu ne gre samo za eh, javna sredstva, javni dolg, dosti krat moramo ugotoviti, da prihaja do izgub e, in to seveda tudi vpliva na proračun. Kako naj se eh, pravzaprav poslovimo od tega povsem nerazumljivega eh, proračuna. Morda ga razumejo uh, strokovnjaki, državljani pa ne. Treba je spoštovati univerzalnost proračuna, ki mora vključevati vse prihodke in izdatke. Uh, Naprimer, ko govorimo o brexitu, eh, pravimo, da bomo zgubili 14 eh, milijard, ker je bila eh, Velika Britanija neto plačnica. Vendar, če bo prišlo do sporazuma, kot ga ima naprimer Norveška ali pa Švica, potem bomo dobili spet vire. In potem pa se ogledamo evropski proračun. Kje so ti viri? Ti, niso, ti ne bodo v proračunu. Ti bodo šli neposredno v kohezijske države. Vi, eh, računsko sodišče, morate pokazati na te prakse. Če Združeno kraljestvo eh, daje eh, sredstva v višini 4-7 eh, milijard, tako kot Norveška, potem to tudi ne bo šlo preko evropskega proračuna in morda bi bilo dobro, da na to opozorite. Kako bi lahko imeli, kako eh, da imamo proračun, ki ne upošteva resničnosti prihodkov in izdatkov. Imamo 3 milijarde za eh, eh, instrument za begunce v Turčiji, vendar prihodkov imamo samo za eno milijardo. Morda bi v svojem poročilu lahko kritizirali te posebnosti. Eh, mi bi namreč lahko začrtali neko pot, ki bi nam omogočila bolj razumljiv proračun, ki eh, bo tudi prikazal, kaj vse počne Evropska unija. Ko pa govorite o dodani vrednosti, eh, ali bi se lahko izognili eh, tej eh, definiciji. Danes imamo globalizacije, imamo pač eh, neke skupne dobrine eh, eh, in eh, v primeru skupnih dobrin bi morali pač dejansko tudi eh, sredstva prenesti iz nacionalnih eh, proračunov na evropski eh, proračun in tu bi dokazali evropsko dodano vrednost. Eh, včasih nacionalni proračuni niso učinkoviti in če kupimo nekaj skupaj in ne, imamo delitev suverenosti na evropski ravni, je v tem morda dodana vrednost. E, ni enostavno meriti dodano vrednost morda gre pri kohezijskem skladu to je solidarnost eh, in pomoč državam ki morajo narediti še razvoj eh, torej vse kar ste povedali je bilo zelo zanimivo Eh, rekli ste, da je potreben tudi dodaten eh, finančni načrt za nepredvidene izdatke. Eh, vsako leto razpravljamo o nepredvidenih izdatkih, o odzivu na nujne zadeve. ali bi lahko evropski proračun bolj odražal si setanjo situacijo. E, mislim, e, da je treba upoštevati splošna načela, e, proračunska enotnost, e, univerzalnost, e, iskrenost in e, princip letnega proračuna. Ali želi še kdo kaj dodati? Roza Altea. Hvala lepa, gospod predsednik. A, se opravičujem. Eh, pozdravljam prispevek eh, pro, uh, računskega sodišča za naslednji večletni finančni okvir, kajti mi pripravljamo sedaj predlog, ki ga bomo predstavili maja. Ugotovili smo, da obstaja cela vrsta področji, kjer imamo skupni uh, pristop. Uh, pri naših razmišljanjih o bodočeh, bodočem večletnem finančnem okviru, torej želite odgovornost, eh, preglednost in tudi druge elemente. Vse to eh, podpiramo tudi mi pri pripravi naslednjega večletnega finančnega okvira. Rada bi posredovala naše misli v zvezi s tremi točkami, o katerih smo razpravljali tukaj. Prvo je dodana vrednost. Eh, komisija In komisar Oettinger je to tudi večkrat razložil, je koncept uh, dodane vrednosti nekaj, kar je težko razložiti in definirati. To je treba analizirati. To temelji na različnih elementih učinkovitosti, usklajenosti, eh, sinergijah, eh, modernizaciji programov in tako naprej. Težko bi bilo, po našem mnenju, doseči dogovor Eh, glede resnične definicije. Mislimo, da bi bilo bolje, če bi imeli neko skupno razumevanje pojma eh, dodane vrednosti, vendar ta pojem eh, dodane vrednosti ne sme biti neka formula. Se pravi, imamo formulo in potem preverjamo, ali je to dodana vrednost in potem bomo naredili program ali pa, če ne ustreza kriterijem, ne bomo imeli tega programa. Potem drugič dolgo eh, trajna napoved bodočih prihodkov in izdatkov. Eh, zato, da bi zagotovili stabilnost plačil, eh, da ne bi bilo zamud pri plačilih, da bi uvedli RAL. To so skupni cilji. V, primer, v predlogu večletnega finančnega okvira vam želimo dati informacije, ki jih predlaga sodišče. V novi finančni uredbi Eh, bomo imeli člen 247, eh, eh, ki govori o dolgoročni napovedi prihodkov in izdatkov. Tu Ta bo tudi upošteval prihodnja tveganja, ki izhajajo iz finančnih instrumentov in jamstev. Želim pa tudi eh, izpostaviti, da tvegana iz eh, finančnih instrumentov in tako naprej, da je vse to razloženo v konsolideranem letnem računu, ki ga pripravlja komisija vsako leto. Zadnji element, ki ga želim omeniti je okvir za učinkovitost. Mi se strinjamo uh, sodiščem, da je treba poenostaviti ta okvir za merjenje učinkovitosti, ki ga imamo sedaj. Treba je opredeliti prave prioritete in uh, Eh, imeti povezavo s cilji. Mi moramo seveda tudi ugotoviti, kaj so ključni kazalniki, s katerimi bo komisija lahko razložila, kako eh, evropski proračun pomaga doseči te prioritete. Mi imamo sedaj eh, okvir za merjenje učinkovitosti, proračunske učinkovitosti. Imamo 700 kazalnikov. Mislim, da moramo to reformirati in eh, sedaj Eh, to počnemo pri pripravi na naslednji večletni finančni okvir. Hvala lepa, to so bile točke, ki sem jih hotela jaz izpostaviti. Hvala lepa. Gospod Gregor, ne bomo končali pred 12.30, e, eh, imeli bomo pa problem e, s tolmačenjem, Eh, prosim, da ste kratki in da pridete ponovno na naš odbor, eh, kajti mislim, da se ne moramo tu ustaviti. Mi moramo eh, pač še naprej spremljati priporočila in treba je pač podati kritiko in diagnozo in tega ne smemo podcenjevati. Eh, hvala lepa za besedo. Poskušal se bom osredotočiti eh, na horizontalna vprašanja, ki so bila večkrat omenjena. Eh, seveda tudi pozdravljamo priložnost, da lahko ponovno pridemo v odbore za proračun, za proračunski nadzor. Mi smo dokumente razdelili v dva dela, zato da bi bili lahko interaktivni pri odgovorih, eh, se pravi, v enem eh, dokumentu se odzivamo na predlog komisije, vendar s tem eh, dvostopenskim stopom imamo več možnosti. Torej, okvir za merjenje učinkovitosti tu je preprosto dati priporočila, težje pa je pri praktični praktičnem izvajanju pri sektorskih poročilih je stvari več, stvar večja izziv nespoštovanje ali pa slabo spoštovanje dodanje vrednosti. E, to seveda ne sme takoj e, prinesti e, zmanjšanje proračunskih sredstev. Ne, Eh, evropski proračun mora biti restributiven aktivni eh, proračun tudi eh, v prihodnje. Hkrati pa se je treba več osredotočati na učinkovitost in rezultate. Srinjam se s tistimi, ki pravijo, da je težko definirati dodano vrednost na evropski ravni in v tem trenutku uporabljamo definicijo komisije, ki smo jo tudi eh, našli v njihovem eh, dokumentu in seveda je treba eh, diferencirati pri sofinanciranju. Mi potrebujemo eh, večji prispevek držav članic na tem področju. Eh, potem pa glede fleksibilnosti in finančnega načrta. Mislim, da je zelo pomembno, da vse informacije o verih zunaj

proračuna najdemo uh, v okviru proračunskega postopka. Veselim se tega stališča uh, parlamenta. Uh, potem pa uh, glede našega mandata, uh, torej jaz sem vesel uh, vsake podpore iz parlamenta. Mislim, da je uh, ključnega pomena, da spremljamo ne zgolj uh, izdatke iz uh, evropskega proračuna, temveč da vidimo tudi, kje EI e ECB eh, financira eh, stvari. Tu potrebujemo eh, sodelovanje. Naprimer, imeli smo poročilo o pomorskem prometu in smo ugotovili, da se en del financira iz evropskega proračuna, drug del zunaj evropskega proračuna. Potem pa vprašanje fleksibilnosti in plačil. Strinjamo se v glavnem s parlamentom, da ne bi, smelo, eh, ne bi imeli nobene omejitve pri prenosu sredstev iz leta, ko jih nismo porabili na prihodnja leta. Eh, to je nekaj, kar bi se lahko spremenilo. Eh, lastna sredstva, vesel sem, ko sem videl, kakšna so bila, eh, naša, eh, kakšna so bila naša stališča v letu 1999, 2005, 2009 in eh, v pretek 2012. Eh, bili smo dosledni. Vprašanje eh, eh lastnih verov je kompleksno, je povezano z davki. Eh, tudi vprašanje pobiranja lastnih sredstev je nejasno. Eh, na področju carin je treba tudi okrepiti eh, sistem nadzora. Eh, jaz delam v eh, eh, eh oddelku 5 eh, in eh, lastna sredstva bodo v središču naših področjih pregledal. Eh, morda bi se tu na tem mestu ustavil in z veseljem bom prišel ponovno eh, k vam v odbor. Eh, mislim, da je eh, treba še dodati negativno dodano vrednost. Včasih je drago, če Evropa ne deluje, naprimer pri davčnih utajah in podobno. Morda bi v svojem poročilu dodali še eh, negativno dodano vrednost, če Evropa namreč ne deluje na določenih področjih. Izpostavite, da je Evropa potrebna. No, tu se bomo ustavili, kolegice in kolegi. Nadaljevali bomo ob 14.30, danes popovdan govorili bomo o novih eh, eh, eh, o novih zakonodajnih določilih in govorili bomo o evroobmočju in upravljanju letega.